ukrepov in projektov. In komisijo seveda tudi prosimo, da nas sproti obvešča o svojem delu. Leto smo povabili na naše zasedanje tudi predstavnike komisije, ki nam bodo predstavili štiri projekte. Sedaj bi želel tudi pozdraviti vse goste. Najprej bom dal besedo gospe Ingrid Rigler, ki je tudi vodja enote DGEAC. Ingrid nam bo tudi nekaj povedala o ukrepih in projektih, ki jih izvajajo pri komisiji. Izvolite. Dank, äh, Herr Hvala za besedo, predsedujoči. Rada bi se vam zahvalila, da ste povabili predstavnike komisije na vaše zasedanje, tako da vam lahko predstavimo določe pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, ki jih sedaj izvajamo pri komisiji. Mislim, da je najbolje, da vam na hitro predstavimo, kako komisija dejansko ocenjuje te ukrepe in projekte, ki seveda dobimo od vas in seveda povedala vam bom, katera merila tukaj tudi uporabljamo. Okay, here it is. Um, so in order to understand that better, I would like uh, to have first uh, to have Predlagam, da se najprej pogledamo definicijo pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov skladno z finančno uredbo. pilotni projekti in pripravljalni ukrepi so v tej finančni uredbi dobro opredeljeni in delujejo zunaj uveljavljene pravne podlage in so seveda v pristojnosti komisije. Gre za merila, ki so zelo pomembna, kajti gre za neke usmerjalne principe, ki jih uporabljamo pri naši analizi in presoji. imamo tudi različne razrede za ocenjevanje in vedno tudi upoštevamo to definicijo ukrepov in projektov. Kot sem že dejala, pilotni projekti so znotraj pristojnosti Evropske unije, ampak so zunaj same pravne podlage. Njihov namen je, da z njimi izvajamo nove zamisli, pripravljalni ukrepi, z njimi pa že pripravljamo morebitne nove zakonodajne predloge. Poglejmo si sedaj tudi različne kategorije izvajanja, štiri obstajajo in označene so z ABCD. Najprej bi tudi želela povedati, da komisija ocenjuje ukrepe in pilote od parlamenta, komisija upravi samo pravno oceno. To pa tudi pomeni, da ne sodimo o vrednosti samega projekta oziroma ukrepa. Recimo, če ga ocenimo za C in D, to še ne pomeni, da ste predstavili slab projekt oziroma ukrep, glede vsebine in vrednosti, ampak samo pravno gledano smo ga uvrstili v ta razred. Najprej prvi razred oziroma kategorija A, to pomeni, da bi lahko ukrep oziroma projekt izvedli skladno z vašimi predlogi. Se pravi, lahko ga izvajamo na takšen način, kot ste vi predlagali. Moram pa povedati, da nima pravne podlage, to je tudi pomembno razumeti. Se pravi, nima pravne podlage in tudi ni zajet v okviru trenutnih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov. Potem lahko preidem na kategorijo B. Tukaj lahko projekt pod določenimi pogoji izpolni vsa merila za izvedbo, ampak treba ga malo preoblikovati, ker je pač določen del projekta tisti, ki je lahko zajet v trenutno pravno podlago oziroma določen del tega projekta je preveč ambiciozen in zanimamo dovolj finančnih sredstev. Torej gre za delno izvedbo, to pa tudi pomeni, da ga moramo malo preoblikovati oziroma da potrebujemo še dodatne informacije od vas, da bi z njimi lahko ocenili ustrezno uh, ustreznost tega projekta, potem pa še kategorija C. Kaj to pomeni? Imamo obstoječo pravno podlago, ki pokriva ta projekt oziroma ukrep oziroma ostale projekte in ukrepe, ki so že v teku. Še enkrat bi želela povedati, ne gre za to, da je projekt slab, ampak ga lahko seveda financiramo v okviru trenutnega programa. potem pa še zadnja kategorija, to je kategorija D, kjer pa obstaja problem pri izvajanju. Zaradi formalnih razlogov ga ne moremo izvesti, ker pač imamo že imenovanega upravičenca, kar pa ni skladno za finančno uredbo ali pa je v tem projektu zajeta tematika, ki presega pristojnost Evropske unije, recimo priprava učnega načrta. Morda pa je projekt popolnoma nacionalne narave in ima evropske razsežnosti. Recimo izmenjava med lokalnimi skupnostmi. To je izključna nacionalna pristojnost. Toliko nasplošno o našem ocenjevanju. Upam, da sedaj bolje razumete, kako ocenjujemo mi vaše projekte in ukrepe. Morda imate za mene kakšno vprašanje, če ne, vam bomo predstavili štiri pilotne projekte. Moram pa vam tudi povedati, da če imate danes še kakšno vprašanje v zvezi z vašimi pilotnimi projekti, nam ta vprašanja prosim pošljite in se bomo kasneje vrnili na ta vprašanja, kajti toliko projektov in ukrepov imamo, da danes vam res ne morem odgovoriti temeljito na vsa vaša vprašanja. Najlepša hvala, gospa Rigler. Jaz predlagam, da si pogledamo vse štiri projekte, potem pa bomo imeli tudi dovolj časa za vsa vprašanja. Se pravi, če imate kakšno vprašanje, prosim, da tudi vsem sporočite, na koga je to vprašanje naslovljeno. Sedaj pa dajem besedo gospodu Zoltu Sokolaju, ki prihaja iz enote za kulturo govoril bo o projektu Music Moves Europe, glasba premika Evropo. Izvolite. Uh... Najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Na hitro vam bom predstavil pripravljalni ukrep, o katerem ste prvič glasovali v letu 2018 v znesku milijona in pol evrov potem pa smo seveda povečali ta sredstva in odbor je tudi predlagal, da bi s tem ukrepom nadaljevali tudi v naslednjem letu. Poglejmo si cilje tega ukrepa. Hočemo preveriti ustrezne ukrepe, ki bi jih potem tudi uporabili za schemo financiranja za glasbo v naslednji generaciji programov Evropske unije na področju kulture. Mi se s tem strinjamo, moram pa povedati, da je ta ukrep zelo pomemben, ne spada pa izredno v program ustvarjalne Evrope ki je malo drugače zastavljen, spodbuja vse umetnosti, ne pa izredno glasbe. In seveda glasbeni sektor ima določene probleme zaradi digitalizacije. In tudi temu se moramo posvetiti z posebnim ukrepom. Če se pogledamo še ostale cilje, boste videli, da moramo bolje razumeti tržne trende in tudi vzpostaviti morebitne mehanizme za boljši nadzor in spremljanje vseh teh trendov. Drugi cilj je, da bi spodbujali mobilnost umetnikov, tako da bi bili bolj odporni na tržna neravnovesja. Imamo pa še ostale cilje, recimo, da bi z njimi spodbujali različne modele distribucije glasbe po ozemlju Evropske unije. Zadnji cilj tega ukrepa pa je, da bi spodbujali samo evropsko glasbo na mednarodnem odru. Poglejmo si, kaj se je zgodilo v letu 2018. Imeli smo dva razpisa, pa tudi dve študiji. En razpis je bil namenjen temu, da preizkušamo inovativne projekte za distribucijo po spletu in na terenu samem. In na takšen način bi glasbo tudi približali občinstvu, se pravi državljanom Evropske unije. Del tega razpisa je bil tudi namenjen usposabljanju, kjer smo seveda izbrali deset inovativnih projektov. Potem je sledila tudi priprava same strategije za razpis in opravili smo tudi presojo tržnih trendov in tudi študijo o izvedljivosti za vzpostavitev Evropskega observatorija na področju glasbe projekti sedaj potekajo, mislim, da se bodo zaključili marca naslednjega leta. Glede distribucije bomo imeli poseben dialog decembra, tako da bomo zbližali vse akterje na tem področju. Enako velja tudi za usposabljanje, ki se bo zaključilo marca naslednjega leta. Glede samih študij pa naslednje dobili bomo vse rezultate do konca tega leta, potem pa bomo seveda nadaljevali z dodatnim spremljanjem in izvajanjem rezultatov teh študij. Se pravi, v letošnjem letu smo imeli podvojen proračun 3 milijonov evrov in zato smo se odločili, da bomo v razpise vključili nove elemente. Usposabljanje je bilo zelo pomembno, zato tudi z njim nadaljujemo v tem letu dobili smo tudi same rezultate strokovne strategije in sedaj bomo preizkušali določene elemente, ki izvirajo iz te strategije. Kaj pa so nove teme? Osredotočili se bomo na majhna prizorišča, na klube, ki so dejansko tudi inkubatorji za umetnost in teh je če dalje manj, zato jih moramo spodbujati in jim pomagati pri tem, da se soočajo bolje z gospodarskimi in finančnimi izpisi. Pripravili smo tudi nov razpis za koprodukcijo, tukaj gre za sodelovanje različnih umetnikov na različnih trgih. Poleg tega bomo tudi preskušali posebno izobraževanje na področju umetnosti in še podarek bo na duševnih izzivih, s katerimi se soočajo umetniki in glasbeniki v svojem poklicu. Seveda, določene študije so že bile objavljene določeno usposabljanje pa bomo seveda začeli v naslednjih mesecih. Kako pa je to povezano z splošnim ciljem? Hočemo seveda preizkušati te nove zamisli, pri tem seveda sodelujemo z državami članicami v okviru delovne skupine sveta. Poleg tega tudi sledimo novi zakonodaji na področju avtorskih pravic in na zadnje pa imamo tudi nenehen dialog s samim sektorjem, z njimi tudi preverjamo vse naše ugotovitve, tako da vidimo, ali obstajajo še nove potrebe, ki jih moramo preizkusiti in pokriti v prihodnosti. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Šokolaj. Sedaj pa bom dal besedo gospe Marisi Fernandez Esteban, ki tudi prihaja iz teče EAK, govorila pa bo o projektu Šport je urodje za integracijo in družbeno vključenost beguncev. Thank you, Najlepša hvala za besedo. tako je govorila bom o tem pripravljalnem ukrepu šport kot orodje za vključevanje in družbeno vključenost beguncev. Družbena vključenost je ključna prioriteta na področju športa Evropske komisije. Imamo seveda program Erasmus, ki tudi zajema podobne prioritete. Vsi vemo, da lahko s športom prispevamo k vključevanju migrantov v družbo Evropske unije. Imamo številne projekte v Evropski uniji, gre za lokalne projekte, regionalne projekte, ki hočejo uporabiti to orodje za boljše vključevanje beguncev v njihovo družbo. Je pa res, da Erasmus plus ni mogel pokriti vseh potreb. Recimo, vključevanje beguncev, to ni zapisano v pravni podlagi. In ker je to tako pomembno za samo družbo Evropske unije, smo se odločili, da je treba zapolniti to vrzel in sicer s tem pilotnim projektom in pripravljalnim ukrepom. eden izmed ciljev pa je, da povežemo različne organizacije, da jim pomagamo pri izmenjavi najboljših praks, tako da bodo skupaj lahko bolje spodbujale vključevanje beguncev v evropsko družbo. Če se pogledamo samo o zadje v letu 2019, se pravi do leta 2019 smo financirali 54 majhnih projektov, s proračunom 60 tisoč evrov. Glavni naslovniki pa so bile lokalne športne organizacije, športni klubi in federacije. Vse se je začelo v letu 2016, kakor lahko vidite, smo vsako leto povečali proračun, imeli smo tudi vsako leto več vlog za proračun projekte in ukrepe. V letu 2018 smo temu namenili več kot milijon evrov. To leto pa imamo veliko več proračuna in sicer 3 milijone evrov in zato smo se odločili za dva dela razpisa. V prvem delu hočemo nadaljevati z uh, ukrepi in piloti, ki smo jih izvajali do sedaj. V drugem delu pa smo se odločili za novosti. In seveda z tem programom hočemo usposabljati trenerje. To je del, ki je povezan z nadaljevanjem dejavnostjo. Potem pa še nekaj novosti, kjer smo seveda povezali vse nove projekte. Prijeli smo 70 vlog, izbrali pa smo 11 projektov. Tukaj lahko vidite seznam vseh projektov, ki smo jih izbrali. Pred kratkim smo tudi objavili rezultate tega javnega razpisa. 11 jih je iz različnih držav članic Evropske unije. Poleg tega pa so tudi prijemniki različni. Imamo klube, federacije, društva. Če si pogledamo prvo, gre za Deutsche Olympische Sportbund iz Nemčije, društvo. Potem imamo nevladno organizacijo iz Italije, športni klub iz Hrvaške, potem imamo tudi zelo pomembno nevladno organizacijo iz Mačarske, Oltalom, pa še prijemnik iz Musije, Španije, iz Malte, pa tudi športna liga iz Belgije. atletleklik flams. To je zelo majhen klub, potem pa lahko omenim tudi zelo veliki športni klub iz Avstrije in Belgije. Torej, izbrali smo res raznolik nabor prijemnikov. Najlepša hvala. Danke, Frau Esteban. Najlepša hvala, gospa Este Ban, sedaj pa dajem besedo gospe Luči Rekalde, ki je vodja enote medija DigiConnect. Predstavila nam bo projekt podnaslavljanje in mediji v Evropski uniji. Um, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala za priložnost, da vam eh, predstavim te pilotne projekte in pripravljalne ukrepe o naslavljanju evropskih kulturnih vsebin. Cilj tega pripravljalnega ukrepa in pilotnega projekta je, da poskusimo inovativne strategije za zagotavljanje podnaslavljanja evropskih kulturnih vsebin in programov za to, da se vsebin da se olajša čezmejno širjenje kulturnih vsebin. Glavni kriterij, na podlagi katerega smo dali ta razpis, eh, je bil, da se zagotovi vsaj 300 ur različnih evropskih kulturnih vsebin na različnih evropskih ozemljih. Ehm, dobitniki tega projekta pa so Arte Europe in pa Evropa. Projekt se je razvijal na naslednji način. Najprej smo imeli pilotni projekt leta 2015. Eh, samo Arte je takrat eh, dobil eh, na tem razpisu. Potem pa smo dobili leta 2016 še dva projekta strani Arteja in VPRO. Leta 2017 sta bila spet dva kandidata, leta 2018 samo eden in eh, letos, leta 2019, je v prvem glavni prejemnik sredstev. Od leta 2019 naprej bo Arte dobival eh, financiranje prek drugega ukrepa in sicer kot del eh, medijskega programa in pa programa Creative Europe to je primer, kako se lahko nek uspešen projekt eh, razširi in eh, postane del obstoječega programa. Če pogledamo ukrep eh, VPRO, VPRO zagotavlja podnaslavljanje v angliščini, francoščini in pa španščini na kanalih YouTube. Mm, gre pa za. Eh, serije, um, dokumentarce in pa v prvo Metropolis. Še par besed bi rada povedala o izkušnji programa Arte. Arte je gradil na svojem znanju glede tega, kako eh, zagotavljati podnaslavljanje v nemščini in pa francoščini. Potem pa se je še razširil, razširil svojo ponudbo najprej na angliščino in španščino, pozneje pa tudi na polščino in italijanščino. Evropska dodana vredna, vrednost eh, tega programa eh, je nesporna. S tem zagotavljanjem kulturnih vsebin v šest evropskih jezikov ima zdaj 70 odstotkov evropejcev. Eh, možnost dostopanja do kakovostnih kulturnih vsebin v svoji materinščini. Ta vsebina pa ni na voljo samo v Evropi, ampak tudi po svetu. Ne sicer vsa vsebina ja, zaradi avtorskih pravic in tako naprej. Vemo, da v ZDA obstaja veliki interes za vsebino, ki jo zagotavlja Arte v svoji angliški različici. Zato smo menili, da je ta projekt bil zelo uspešen in menimo, da bi morali rezultate deliti z vso eh, audiovizualno skupnostjo. Imeli smo dva sestanka, najprej v sodelovanju z EBU in eh, rezultati so bili predstavljeni na EBU Media Summit na eh, medijskem vrhu. Evropske unije. To je potekalo aprila 2018, potem pa smo imeli še en sestanek 31. maja 2018, eh, kjer smo tudi govorili o podnaslavljanju. Kaj smo se naučili iz tega ukrepa? Imamo pozitivne učinke zagotavljanja podnaslavljanja v različnih jezikih, eh, zato ker gre za širjenje evropskih kulturnih programov potem ta ukrep se je izkazal tudi za zelo učinkovit model, zato ker um, glavni prejemnik sredstev tukaj zagotavlja um, podnaslavljanje. In naučili smo se tudi, da je zelo pomembno izvajati ustrezno promocijo in pa komunikacijske dejavnosti, zato da se uh, doseže tista ozemlja, kjer bomo zagotavljali podnaslavljanje. Um, Torej, zagotoviti moramo tudi ustrezno promocijo, da ti ukrepi dosežejo čim več ljudi. To smo v tem predlogu ustvarjalne Evrope tudi eh, dejansko upoštevali in uh, zato je bil uspeh zelo velik. Hvala. Danke, Frau eh, Kalde. Najlepša hvala za to predstavitev. Sedaj pa si bom pogledali še projekt Medijska pismenost na mestu. Thank you, chair. And thank you for, um, hvala, predsedujoči, hvala, da lahko predstavim eh, ta projekt Medijska pismenost za vse. To je bil pilotni projekt, s katerim smo začeli leta 2016. Cilj je bil, da se izboljša medijska pismenost eh, evropskih državljanov medijska pismenost za vse je vedno poudarjala to, da je treba vključiti tiste, ki prihajajo iz manjšinskih eh, skupin, tisti, ki so eh, družbeno na robu. In zato smo si tudi prizadevali. Cilj projekta od vsega začetka je bil, da se poveča sposobnost državljanov, da kritično ocenijo vsebino, ki jo dobijo na spletu in pa v medijih. Ta projekt eh, se je izkazal za zelo fleksibilen instrument. Ko sem začela sama delati pri tem, eh, menim, da smo se osredotočali predvsem na tisk eh, in pa televizijo in radio, od leta 2016 naprej pa smo uh, vključili tudi velike spremembe, ki so se zgodile e, v načinu, kako se državljani povezujejo z mediji. Vse več je e, digitalnih orodij, vse več je spletnih vsebin. In uh, naš projekt je tekom let upošteval to spremembo. Instrument se je tudi izkazal za zelo fleksibilnega pri tem, kako smo zajeli spremembe na področju medijev. Eden zanimivejših vidikov je bil, eh, kako se državljani zdaj drugače odzivajo na medije in z njimi komunicirajo. Eh, projekt se je najprej osredotočal na izobraževanje, na to, kako, kakšen odnos imamo do vsebin. Vse bolj pa razmišljamo tudi o vlogi samih državljanov. Mm, gledamo, kako se državljani obnašajo na spletu, kako eh, delijo informacije. Eh, še posebej gre tukaj za področje eh, novic. Lahko rečemo, da smo zdaj vsi del medijev, zato ker vsi ljudje objavljajo svoje informacije, vsi delijo zgodbe in vsi pogosto delijo tudi take zgodbe, ki vsebujejo dezinformacije. Še en pomemben vidik eh, je eh, bil premik z projekta, ki je bil sredotočen predvsem na mlade, na eh, projekt, ki zajema tudi starejše državljane. Če govorite z mladimi, vidite, da so se zelo sposobni prilagajati digitalnemu obdobju. Eh, ljudje moje starosti in pa starejši državljani pa težje razumejo posledice svojih eh, dejanj na spletu. Razumeti tudi morajo, ali informacije, ki jih prejemajo, so zanesljive ali ne. Od začetka tega projekta mm, smo povečali svoj proračun, začeli smo z malo sredstvi, najprej smo financirali samo dva projekta. 250 tisoč evrov smo imeli na začetku na voljo. Financirali smo eh, dva projekta, vsak je dobil približno 125 tisoč. Potem naslednje leto smo dobili 500 tisoč in financirali smo štiri projekte. Tretje leto je bila situacija enaka, 500 eh, tisoč in štiri projekti. Projekti so se najprej osredotočali na izobraževalne projekte, na tradicionalne medije, zdaj pa vključujemo tudi eh, različne projekte. V leta 2017, naprimer, smo financirali projekte, kjer smo si ogledali tudi učinek informacij eh, spleta na ženske. Torej, eh, osredotočali smo se na ženske še posebej na uh, tiste, ki so bolj potisnjene na rob. Potem uh, smo se osredotočali tudi na študente novinarstva. Eh, vse več je tudi projektov, ki podpirajo neodvisne eh, ljudi, ki preverjajo informacije. No, v naslednjih letih bomo financirali eh, še dodatne projekte in to nam bo zagotovilo dobro osnovo na področju medijske pismenosti. Mislim, da bo to tudi povezano z delom, ki ga upravljamo v okviru ustvarjalne Evrope in ki ga bomo še upravljali v tem okviru po letu 2020. Imamo tudi teden eh, Evropske medijske pismenosti. Mm to bo potekalo marca in aprila, 30. marca se bo začelo leta 2020. Takrat bomo imeli dogodke v Zagrebu. Ehm, prikazali bomo naše projekte, ki smo jih financirali v tem okviru. S tem pa bom tudi zaključila. Hvala. Danke, Hvala, gospa Walton, za to predstavitev. dragi kolegi, drage kolegice, sedaj nas pa čaka razprava. Če imate kakšno vprašanje, ga nam lahko sedaj tudi zastavite, zato imate eno minuto, prosim, da omenite, za koga je to vprašanje. Tukaj pa bomo imeli tudi postopek ping-ponga, se pravi, da bo na vaše vprašanje tudi takoj odgovorjeno. Luis Teresa. Stevesa. Najlepša hvala. Za gospod Rigler imam eno vprašanje. Moram povedati, da sem bil razočaran nad vašim prispevkom. Vaši kriteriji, po mojem mnenju, niso kredibilni. In uh, očitno je, da imate vi eno agendo, vi izberete pilotne projekte, ki um, lepo ustrezajo tej agendi. Uh, Eh, zavrnete pa tiste, ki vam niso všeč in zato najdete tudi kakršenkoli formalni razlog. Eh, zavrnili ste naprimer eh, pilotni projekt na podlagi, da ni bila proračunska vrstica ustrezna. Naprimer, potem za D ste označili nek pilotni projekt, ki naj bi proslavil 70. obletnico Šumanove deklaracije. Eh, rekli ste, da ta tudi ni ustrezen in da ni eh, povezan s programom parlamenta in sveta. Ampak eh, kako lahko to presojate? Potem ste rekli, da komisija ne more podajati priporočil, naprimer, kar se tiče učnega načrta za. Uh, vzgoj evropskih državljanov. Ampak eh, sam se s tem ne strinjam. Povejte nam, če imate kakšno mnenje o tem ali pa, eh, če ima vaša eh, pravna služba mnenje v zvezi s tem, kakšne so pristojnosti. Kako da nimate pristojnosti nečesa predlagati, nimate pristojnosti odločati o tem, ampak predlagate pa lahko. Gospa Rigler. Hvala za vaše vprašanje. Lahko samo ponovim to, kar sem že povedala. Mi ne presojamo projektov eh, na osnovi njihovih zaslug in vsebine, ampak samo na osnovi pravnih kriterijev, ki sem jih prej predstavila. Imamo zelo pravni pristop in podamo pravno oceno v zvezi s tem, ali lahko tak projekt financiramo ali ne, ali pa se ta projekt že financira v okviru kakšnega drugega pilotnega projekta ali programa. Glede točk, ki ste jih omenili v zvezi s kategorijo D, če na podlagi naših pravnih nasvetov ugotovimo, da določen projekt ne more biti financiran, potem ga moramo uvrstiti v kategorijo D. Znašli bi se v težavah, če bi eh, se potem izkazalo, da tega projekta ne moremo izvajati. Ne vem, če sem razumela vaš komentar v zvezi z učnim programom ampak res je, da Evropska unija na področju izobraževanja nima pristojnosti oziroma ima omejene pristojnosti. No, rekli ste, da uh, niste razumeli vprašanja. Razlika je, če pre program predlagate ali pa če ga usiljujete. Predlagate lahko. Napisano je, da so države članice odgovorne za poučevanje v Evropi in uh, učni program gotovo zadeva poučevanje, zadeva vsebino poučevanja. In evropska raven se ne more odločati o takih programih. Ne moremo državam članicam reči, eh, naj določen program eh, izvajajo v šolah. Besser. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass es sorry, noch mal that... Lahko pa seveda zastavite vprašanje tudi v pisni obliki, pa vam bo potem komisija kasneje odgovorila. Ne morete sedaj manipulirati celotne razprave. To ni pošteno do ostalih poslancev in poslank. Pa Bunting? Gospa Bunting? Sorry, couldn't find the microphone. <laughs> Um, Oprostite, nisem našla mikrofona. No, imam vprašanje. Eh, predlagala sem dva projekta in ne bom um, zdaj govorila o tem, ali naj bi ju sprejeli ali ne. Ampak eh, nekaj me skrbi. Oba projekta sta povezana s poučevanjem naravoslovja in znanosti. Pri enem je šlo za izobraževanje odraslih, pri drugem pa za poučevanje deklet kar se tiče znanosti, naravoslovja in inženirstva, se meni zdi, da je to uh, ključni del kulture uh, v Evropi. Tega ne bi smeli potisniti v nek kot izven uh, področja kulture. No, skrbi me, da bosta oba zavrnjena, zato ker ju že pokrivajo drugi programi financiranja. Posledica tega pa bo, da ne bo nihče drug eh, predlagal ničesar na področju znanosti. Nikoli se nič ne predlaga na tem področju. Vsak znanstveni projekt eh, bo vršen v Erasmus ali pa obzorje 2020. Vedno mi to rečejo. Ampak eh, mislim, da obstaja tukaj tudi kulturni vidik. Tukaj gre za manjše projekte za projekte, ki so vključeni v eh, splošno izobraževanje in ne za neke raziskovalne projekte, ki spadajo v obzorje 2020. Mislim, da bi lahko na kulturnem področju bili malo bolj eh, ustvarjalni, eh, malo bolj odprti tudi za take projekte. Hvala. Yes, thank you for your, uh, Hvala za to vprašanje. Razumem to, da pilotni projekti in pripravljalni ukrepi so nekaj, kar predlaga ta eh, parlament. Eh, pogosto so nam ti projekti všeč, eh, ampak komisija ni vedno lahko, ko mora nek projekt uvrstiti v kategorijo C in reči, da je ta projekt že pokrit v okviru kakšnega drugega programa. Imamo pravno definicijo pilotnega projekta, ki jo lahko najdemo v finančni uredbi. In to je nekaj, kar v okviru trenutnih pravil in trenutnega sistema eh, ne more biti uvrščeno drugam. To eh, poučevanje znanosti in naravoslovja, to so lahko eh, tudi projekti od spodaj na vzgor. Lahko gre tudi za kakšen inštitut za projektom in lahko v okviru programa zaprosite za sredstva. In eh, to ne pomeni, da zato, ker smo mi uvrstili projekt v kategorijo C, da nikoli projekt ne bo uh, ugledal luči dneva. Kaj ti lahko ga izvajate tudi od spodaj na vzgor. In na ta način nam reželujejo naši projekti. No, naj še potrdim. Ali sploh nima smisla, da kdo v tej dvorani predlaga kakršen koli projekt na področju poučevanja znanosti? Ali imam prav, če to trdim? No, to je zelo radikalna izjava. To bo seveda odvisno od posameznih projektov, ampak svetovala pa bi vam, da če vi ali pa katerikoli kolega tukaj ima idejo za projekt, glede katerega niste prepričani ali je eh, delno vključen v pravno podlago ali pa v celoti eh, vključen, da nas kontaktirate v zvezi s tem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 prisluhnila sem temu, kar je bilo povedano in moja izkušnja s pilotnimi projekti je dobra. Razumem, da kolegi skušajo razumeti sistem, po katerem deluje komisija, ko gre za te projekte. Glede teh štirih projektov, ki so nam bili predstavljeni, naj povem, da so to projekti, ki dopolnjujejo obstoječe programe ampak v okviru teh programov niso mogli dobiti financiranja. E, tudi sama veliko dam na izobraževanje na področju znanosti. Mislim, da bi to lahko dopolnilo um, ustvarjalno Evropo ali pa Erasmus. In če ni um, možno tega financirati v okviru Erasmusa, mislim, da bi lahko dobili sredstva tukaj. Potem se mi zdi pomembno tudi vključevanje beguncev. Če neka organizacija ali pa mesto ima težave z integracijo beguncev, eh, bodi si beguncev ali pa uh, mladih eh, z roba družbe, mislim, da bi tako mesto potrebovalo podporo. Je pa težko sodelovati pri takih projektih, zato ker bi takšna organizacija morala imeti pravico do finančne podpore. Mm, pilotni projekt je dober, tak je bil predstavljen. Eh, zanima me pa, ali ste eh, morali kdaj kakšen tak projekt že zavrniti. Stavili ste vprašanje gospe Esteban. Yes, uh, thank you. Um... Hvala za vaše vprašanje. Eden od ciljev Erasmus Plus je tudi ta, da se financirajo projekti, ki um, spodbujajo vključevanje skupin zroba družbe. No, kar se tiče beguncev, uh, to je postala ena od prioritet zaradi nujne situacije, ki se je zgodila. Te ljudi je treba vključiti. In eh, šport eh, je dobro orodje za to. Eh, otrokom preprosto damo žogo, ne potrebujejo jezika, ne potrebujejo sporazumevanja, preprosto igrajo. Na ta način tudi razvijajo različne spretnosti, učijo se jezika um, dobijo tudi um, delovne navade, um, mi prispevamo tudi k usposabljanju um, trenerjev in na ta način zlahka dosežemo cilje integracije. Kot ste videli v moji predstavitvi, se je število prošen z leti povečevalo. Ta projekt je vse bolj priljubljen. In ko mi dobimo prošnje za sredstva, te prošnje ocenimo, imamo tudi poseben odbor za to, eh, ocenjujemo jih eh, po posameznih kriterijih. Štiri take kriterije imamo, ki jih tudi objavimo. Včasih je to težko, zato ker dobimo kakovostne projekte iz vseh držav članic, ampak eh, financiramo pa lahko samo določene projekte v okviru proračuna. Eh, imamo tudi zunanje ocenjevalce in pa naš ocenjevalni odbor in preprosto moramo sprejeti odločitev. Kar veliko število smo jih že financirali, radi bi jih več, ampak eh, omejeni smo s proračunom. Upam, da sem odgovorila na vaše vprašanje. Esteban. Hvala, gospa Esteban. Zdaj pa, gospa Kamerevert, gospa Petra, izvolite. Eh, ja, najlepša hvala. Predstavitev projektov, ki smo ji bili tukaj priča, še enkrat kaže, eh, kako dobro je, da pilotne projekte najprej eh, preverimo in jih šele potem vključimo v eh, konkretne programe. Mislim, da je to zelo dober primer in uh, upam, da bomo podobno ravnali tudi v prihodnosti. Izbira pilotnih projektov je vedno težavna, zaradi tega potrebujemo tudi objektivne kriterije. Vsekakor pa seveda razumem kolegice in kolege, ki pravijo, eh, da ni vedno povsem jasno, zakaj so bili določeni projekti zavrnjeni. Mogoče bi lahko poskrbeli za dodatna pojasnila v zvezi z kategorijama C in D. In še enkrat najlepša hvala za predlog, da se že vnaprej pogovorimo z komisijo in ugotovimo, ali je nek projekt res pilotni projekt. Govora je bilo tudi o evropski dodani vrednosti. Evropska dodana vrednost je seveda zelo pomembna. Projekti, ki so bili izbrani, pa so izjemno eh, nacionalno, lokalno omejeni. Kako bo torej zagotovljena evropska dodana vrednost? In integracija eh, je zelo osko zastavljena osredotoča se predvsem na begunce, kar je tudi prav, ampak jaz mislim, da integracija zauzema tudi druge skupine, recimo eh, socialno zapostavljene skupine eh, in tako naprej. Torej, mislim, da bi bilo treba to širše zastaviti. Boste vi odgovorili in potem gospod Esteban? Uh, uh, Um... Ja, najlepša hvala za vprašanje. Ko ocenjujemo pilotne projekte, moramo biti koherentni, oceniti moramo vse pilotne projekte. Gre za pravno oceno eh, na podlagi pravnega okvirja in ne na podlagi vsebine projektov. Sem pa um, razumela to, kar ste povedali, eh, dobro bi bilo bolje razložiti to, zakaj eh, je bil kak pilotni projekt uvršen v določeno kategorijo. Na ta način bomo zagotovili boljše argumente in bomo omogočili tudi to, da eh, bo iz argumentov razvidno, da je šlo za koherentno in konsistentno oceno pilotnega projekta. In eh, mislim, da bomo na ta način tudi razložili svoje kriterije, po katerih je bil pilotni projekt ocenjen. Hvala za to vašo pripombo in predlog. Hvala, gospa Kameravert. Kako zagotavljamo evropsko dodano vrednost za projekte, ki jih financiramo? Govorila sem o širjenju informacij, o povezovanju. Kot vemo, obstaja veliko projektov, na stotine projektov po celi Evropi torej od majhnih organizacij na lokalni ravni, pa tudi do regionalnih in nacionalnih ravni. Mi želimo ugotoviti, eh, kateri so tisti, ki predstavijo najboljšo prošno in jih med sabo tudi povezati. Gre tudi za izmenjavo dobrih praks eh, in pa za ohranjanje povezav med projekti. Mislim, da nam je uspelo ustvariti leto za letom to skupnost. Zdaj res lahko govorimo o eh, neki integrirani skupnosti na področju športa, še posebej pa se osredotočamo na begunce, kot sem rekla. No, eh, igra nogometa je ena stvar, eh, integracija v družbo nekaj drugega, ampak za tiste, ki prvi pridejo, ne da bi znali jezik, je lahko eh, nogomet, naprimer, eh, dober način, kako jih vključiti in povezati. V krajnemu tukaj v Bruslu eh, imamo projekt za otroke brez spremstva, torej igrajo nogomet, potem pa jim. Eh, ljudje pomagajo tudi pri domači nalogi, pri učenju jezika, nizozemščine ali francoščine eh, in spodbujajo tudi njihove delovne navade. Poleg tega projekt usposablja tudi trenerje, eh, tudi mladi lahko postanejo trenerji in to je ta projekt in pa njegovi cili, kot smo si jih zastavili želimo cilje zastaviti bolj na dolgi rok, eh, zato da prinesejo boljše rezultate. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa Sabina. Najlepša hvala. Rada bi zastavila vprašanje gospe Esteban in povezano je z prejšnjim vprašanjem. Ja, šport eh, lahko koristi pri eh, integraciji. Eh, kaj ti predstavlja tudi evropsko kulturo in evropske vrednote. Ali mi lahko poveste, kako pa so vključeni v te projekte evropski državljani, ki niso begunci? Eh, ali lahko zagotovimo, da so zares vključene vse skupine? In ali je zagotovljena enakost, kaj ti en sicer enakost vseh športov pogosto je eh, kot eh, primer naveden eh, nogomet, ali so tudi ženske zadostno vključene? Uh, oui. Uh, merci de la question, madame Jebu. Uh, Lepša hvala, gospa Jebu. Če sem pravilno razumela vaše prvo vprašanje, eh, ste eh, vprašali, koliko je tistih, ki niso begunci, pa so vključeni v eh, te projekte. Gre predvsem za socialno vključenost beguncev z programom Erasmus+ pa bomo poskrbeli za širše zastavljene pobude. Tukaj bo šlo za uh, begunce, pa tudi uh, za zapostavljene skupine. Ampak ta projekt, o katerem sem govorila, je namenjen beguncem. to je bil tip projekta, ki smo ga želeli financirati. To je bilo od nas zahtevano. Drugo vprašanje pa je bilo vprašanje vključenosti različnih socialnih skupin. Nisem prav dobro razumela vašega vprašanja, kaj ti gre za res za projekte, ki so namenjeni beguncem. Gre za povezavo z. Uh, drugimi prebivalci istega okrožja in tako naprej. Ne gre zgolj za ekipo beguncev, seveda, eh, ponovadi so vključeni tudi drugi. In to je odlična priložnost eh, za eh, sodelovanje z recimo otroki, ki niso begunci. tukaj gre pogosto tudi uh, za otroke brez spremstva. In uh, potem ste zastavili tudi vprašanje v zvezi z vključenostjo žensk. Ja, seveda, uh, omenjen je bil uh, nogomet. Seveda pa imamo tudi uh, ekipe žensk. Uh, vključene so seveda tudi ženske begunke in imamo tudi druge projekte, ki bodo pritegnili več žensk. Seveda skrbimo za enako pravnost eh, pri teh projektih. Hvala. Danke, Frau Esteban. Ich habe mich als... Hvala, gospa Esteban. Še jaz sem se uvrstil na seznam govorcev kot zadnji. In sicer bi se rad pridružil gospe kamere vrt. Zbrali smo si nekaj izkušenj pri eh, projektnih programih in z eh, postopkom izbora projektov menimo, da bi moralo biti sodelovanje z poslanci tesnejše, kajti ugotovili smo, da pri številnih projektih, ki niso tako zelo aktualni, eh, tisti, ki ocenjujejo eh, projekte, enostavno nimajo ustreznega znanja in projekta ne more ustrezno ovrednotiti. To je seveda povsem normalno, kajti ljudje nikakor nismo popolni. Ali torej menite, da bi lahko v eh, prihodnosti bili vključeni tudi v eh, postopek eh, ocenjevanja, vrednotenja projektov, mogoče bi lahko ukrepili z našo izmenjavo? Na ta način bi zapolnili vrzeli v znanju. Z pogovorom ali dvema bi lahko že veliko dosegli, kajti na ta način bi enostavno izmenjali informacije. Mm, parlament in komisija bi se tako učila drug od drugega. To menimo, da je zelo pomembno, kajti eh, parlament je odgovoren eh, voljivkam in eh, voljivcem in zaradi tega moramo tudi razložiti sprejete odločitve. Zaradi tega tudi menim, da bi bilo dobro, če bi eh, imeli izmenjavo eh, v eh, postopku ocenjevanja. To bi bilo zares dobro. Ja, najlepša hvala za vaše vprašanje. Pri odgovoru na to vprašanje lahko ponovim to, kar sem dejala že gospe Kamerevert. Komisija je seveda pripravljena že pred rokom za uložitev projektov eh, odgovoriti na vaše vprašanja. Na ta način lahko ugotovimo tudi, ali je določen projekt eh, že vključen v eh, kakšen pravni akt, v katero kategorijo spada, kateri projekti bodo označeni z oznako C in kateri prej z oznako B ali A. mislim, eh, da smo v preteklih letih, sicer ne v lanskem letu in predlanskem letu, ampak prej eh, pripravili informacije za asistente in pa sodelavce parlamenta, preden so bile uložene eh, prošnje za projekte, tako da so ti lažje razumeli kriterije za izbiro pilotnih projektov. In če vas to zanima, lahko z to tradicijo tudi nadaljujemo. Mislim, da smo sedaj za dve leti prekinili z eh, to obstoječo prakso, ampak lahko eh, seveda ponovno vnaprej obrazložimo, kako komisija ocenjuje pilotne projekte in kateri so kriteriji za oceno projektov. Kolegi v komisiji mogoče nimajo specifičnega znanja glede posameznih tem, je bilo rečeno, vendar pa vas naj opozorim na to, da pri oceni projektov ne ocenjujemo neposredne vrednosti projektov, ampak da uporabljamo pravne kriterije. In sicer si zastavimo vprašanje, ali je to že vključeno v eh, kakšen program, ali je to v skladu z finančno uredbo in tako naprej. Najlepša hvala. Mislim, eh, da sem, mislil sem, da sem bil zadnji eh, na seznamu govorcev, ampak gospa Mel Barde še želi besedo. Uh, much, uh, uh, Hvala lepa. Res sem prosila za besedo že prej, ampak sekretarjat me ni opazil. Imam nekaj vprašanj. Najprej bi se vam eh, rada zahvalila za ta mehanizem pilot, pilotnih projektov. Kot novo izvoljena članica parlamenta menim, da je zelo pomembno, da tudi razumem, kako ta mehanizem deluje. Imam pa tehnično vprašanje ali eh, zagotavljate tudi kakšne izobraževanje za novo izvoljene poslance in kakšna je časovnica za naslednje obdobje. In še dve vprašanje v zvezi z dvema pilotnima projektoma. Prvo vprašanje se nanaša na Music Moves Europe. To se mi zares zdi odličen projekt. To je strateško zelo pomemben projekt. V vaši predstavitvi ste omenili tudi eh, izobraževalne vidike. In zanima me, eh, kako je z logo eh, glasbenih šol pri tem. Drugo vprašanje pa se nanaša na medijsko pismenost. Zanima me, kakšni rezultati so bili doseženi pri eh, vključitvi odraslih. Mislim, da je to zelo velik eh, izziv. Zanima me, ali lahko eh, predlagate kakšne dobre eh, prakse. Ja, hvala lepa predolgi ste že in nekoliko že zaostajamo. Torej vas prosim, da na kratko odgovorite. Ja, kar zadeva eh, uvodne seminarje, eh, ti so v eh, rokah Evropskega parlamenta, seveda pa lahko za to poskrbimo, mi smo vsekakor pripravljeni pomagati. Um, kar zadeva časovnica, uh, eh, je potrebno slediti proračunskemu postopku. Rok mislim, da je maja za vložitev projektov in ocena bo potekala junija. Parlament pa potem posreduje informacije poslancem. kar zadeva medijsko pismenost in pa odrasle, lahko povem, da je najpomembnejše, da poskrbimo za povezanost z lokalnimi organizacijami. Recimo, um, dobro se je obneslo sodelovanje z knjižnicami. Knjižnice so zagotovile inštruktorje za starejše. In na ta način so ti pridobili medijske veščine, ki so jih potrebovali. Mislim, da bi na ta način najlažje vključili odrasle. In eh, medijska pismenost eh, vključuje tudi inovativni pristop k novim izzivom. Hvala lepa. Gospa Rikaldi, ne? Hvala lepa za vaše vprašanje vsi cenimo program Music for Europe in izobraževalni programi so namenjeni vsem organizacijam, ki imajo izkušnje na tem področju. Hvala lepa. Sedaj pa še zares zadnji prispevek, gospod Frankovski. Najlepša hvala. Kratko vprašanje bom zastavil. Zahvaljujem se vam za vse informacije, ki smo jih prejeli. Imam pa vprašanje v zvezi z podnaslavljanjem. Pre, projekt se bo v prihodnem letu iztekel, je bil pa zelo uspešen. Ali boste nadaljevali z to pobudo eh, v okviru programa Kreativna Evropa? In če je temu tako, kako boste ta program vključili v eh, novo različico. Hvala lepa za vaše vprašanje. Tudi mi menimo, da je to zares uspešen projekt in eh, če je projekt uspešen, ga seveda ne bomo spreminjali. Sredstva so se povečala in menimo, da obstaja možnost eh, za dodatno vrednost tega programa. Program bomo ohranili takšen, kot je. In če bomo uspeli zagotoviti dodatno financiranje, potem bomo ta eh, program razvili še naprej. Ne nameravamo pa ga spreminjati oziroma ne, ne nameravamo spreminjati temeljev tega programa, ker je to uspešen program. Nadaljevali bomo v tej smeri. Najlepša hvala. S tem zaključujemo to točko in eh, prisrčno se zahvaljujem našim gostom. Vidite tudi, da nam je ta tema zelo pri srcu, da nas močno zaposluje in upam, da bomo imeli v prihodnosti še tesnejšo. Tesnejše sodelovanje in boljšo izmenjavo mnen, mislim, da tukaj govorim v imenu vseh kolegov, sedaj pa se od vas poslavljam in se že veselim prihodnega srečanja. Hvala lepa. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen jetzt nun. Drage kolegice in kolegi, sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko. Gre za izmenjavo mnenj z Evropskim mladinskim forumom. Vsaj enkrat letno imamo v odboru za kulturo izmenjavo mnenj z uh, mladimi evropskimi državljani. Gre za to, da prisluhnemo idejam, mnenjem in pa uh, konkretnim predlogom mladih v zvezi z našim eh, postopkom sprejemanja odločitev. Tako želimo mlade bolje vključiti v eh, politiko Evropske unije. In pri tem eh, je seveda zelo pomembno naše sodelovanje z Evropskim mladinskim forumom. Tukaj sta predstavnika tega foruma Andreja Kazamenti in Judith Lantaj, ki jo tudi prisrčno pozdravljam. Ta izmenjava mnen poteka v pravem trenutku, kajti eh, v pogajanjih z svetom in komisijo se odločamo o novih eh, večletnih programih. In kot veste, eh, sta programa eh, evropskih solidarnostnih enot in pa Erasmusa plus zelo močno usmerjena na mlade. In zato bomo danes imeli menjavo mnen z predstavnikoma Evropskega mladinskega foruma. Pred kratkim smo imeli tudi zaslišanje novih komisarjev, torej imamo dovolj materijala za eh, zelo eh, zanimivo razpravo. Eh, zanima nas predvsem mnenje Evropskega mladinskega foruma v zvezi z finančnimi programi odbora za kulturo. Zanimajo nas tudi prioritete mladih. Najprej vam bom dal besedo za kratko predstavitev, največ 15 minut imate na voljo, potem pa bodo sledila vprašanja in odgovori. Najlepša hvala. Ja, gospod predsedujoči, poštovani poslanci Evropskega parlamenta, dragi prijatelji, najlepša hvala za ta dialog z nami. Hvala lepa, da ste mlade postavili v središče vaše današnje seje imamo dolgo zgodovino sodelovanja med odborom za kulturo in pa Evropskim mladinskim forumom. In zelo nas veseli, da ste pripravljeni nadaljevati z sodelovanjem z nami, zato da bi skupaj izboljšali življenje mladih. Ampak naj se najprej predstavim. Sem Andreja, sem v odboru Evropskega mladinskega foruma, sem eden izmed enajstih prostovoljcev, ki vodijo ta forum. Eh, potem pa je tukaj z nami tudi koordinatorka našega uh, foruma eh, in pa uh, še dva predstavnika odbora. Vsi smo vam na voljo na, za uh, vaša vprašanja in uh, veselimo se razprave z vami. V veliko čast in veselje nam je, da smo lahko danes tukaj. Torej, hvala lepa za to priložnost, preden pričnemo z izmenjavo mnen pa želim povedati, kdo smo, eh, kaj pravzaprav počnemo in eh, kateri so izzivi, s katerimi se mladi danes eh, srečujemo in kaj lahko storimo, da bi se skupaj soočili z temi izzivi. Naj začnem s predstavitvijo, kaj je pravzaprav Evropski mladinski forum. To je neodvisna uh, platforma, ki jo vodijo mladi. In eh, odločitve sprejema generalna skupščina, ki jo ravno tako sestavljajo mladi iz eh, naših organizacij, ki so članice tega mladinskega foruma. Zastopane so tudi mednarodne nevladne organizacije eh, in pa eh, nacionalni mladinski sveti. Kaj pa počnemo? Skušamo mladim omogočiti, da bi aktivno sodelovali v družbi, in da bi tako izboljšali svoje življenje. Torej zastopamo interese mladih in pa mladinskih organizacij. Kdo pa so naše članice? To so podobne organizacije, kot smo mi, eh, namreč gre za lokalne ali nacionalne organizacije, v katerih so zastopani mladi z tem omrežjem. Eh, lahko imamo stik z milijoni mladih. Predstavljamo različne skupine mladih. Na prosojnici lahko vidite le nekaj teh skupin. LGBTQI, eh, potem eh, nacionalne manjšine, eh, potem eh, muslimani, eh, romi in tako naprej. In Tudi področje delovanja naših članov so izjemno raznolika, gre za neformalno izobraževanje, za socialno vključevanje, za zaposlovanje mladih, za podnebne spremembe, za eh, trajnostni razvoj in tako naprej. Evropski mladinski forum je organizacija, ki raste in rastemo zaradi tega, ker uh, se povečuje tudi uh, delež mladih v Evropi. Mladi so vedno bolj aktivni v uh, mladinskih organizacijah in tukaj imate tudi primer uh, Eurobarometra iz marca, aprila letos. In to kaže, ta raziskava kaže, da je 75 odstotkov mladih dejalo, da sodeluje v dejavnostih eh, mladinskih eh, organizacij. In eh, seveda potrebujemo zaradi tega tudi vedno večjo podporo za uh, mlade. Potrebujemo več možnosti za mlade, da sodelujejo eh, pri sprejemanju odločitev in tako naprej. Vedno več mladih eh, tudi glasuje. Dober primer so evropske volitve, ki so potekale letos statistike zelo jasno kažejo, da mladi med 18 eh, in 34 letom eh, sedaj glasujejo v veliko večji meri. Leta 2014 jih je sodelovalo 28 odstotkov, sedaj pa kar 43 odstotkov oziroma 42 odstotkov. Torej, mladi so odigrali ključno vlogo pri evropskih volitvah leta 2019. Vendar pa eh, mladi niso dovolj zastopani pri sprejemanju odločitev. In zato zares eh, skušamo vključiti mlade v sprejemanje odločitev. Več mladih je torej glasovalo pri teh volitvah in sicer zahvaljujoč tudi temu, da eh, so mladinske organizacije eh, zelo aktivno sodelovale v volitvah. Imeli smo predvolilno kampanjo z naslovom Change is coming, oziroma spremembe prihajajo. Ustavili smo se v devetih eh, mestih, pogovarjali smo se z mladimi, pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je, da se udeležijo volitev eh, in tako naprej. Z delom pa smo nadaljevali tudi po uh, volitvah, uh, sodelujemo z številnimi poslanci, ki jih mladi zanimajo. Uh, želimo vzpostaviti novo uh, medskupino za mlade. Želimo vzpostaviti uh, novo medskupino, uh, tako da bodo mladi zastopani v vseh uh, odborih v Evropskem parlamentu. No, sedaj pa ne spregovorim še o izzivih eh, za mlade v Evropi danes, eh, kaj ti vprašali smo mlade, s katerimi izzivi se srečujejo. In na seznam smo uvrstili nekaj tem, eh, za katere menimo, da bi morale uživati več pozornosti zakonodajalcev. podnebna kriza, potrebno je ugotoviti, da smo oziroma priznati, da smo v obdobju krize in potrebujemo odločitve eh, na eh, nacionalni ravni, na evropski ravni, eh, tako da bodo mladi imeli možnost za življenje v prihodnosti. Poleg tega so pomembne tudi pravice mladih. Pogosto imajo mladi težave z temi pravicami. In ko govorimo o pravicah mladih, eh, menimo, da je potrebno zagotoviti vse temeljne pravice pa naj bodo to eh, državljanske pravice, politične pravice, eh, socialne pravice ali pa karkoli drugega. Potrebno je zagotoviti mladim tudi, da bodo lahko sodelovali v, mladih, v mladinskih organizacijah. Eh, te pa se soočajo z velikimi izzivi zaradi pomankanja financiranja zaradi omejojočih zakonov. In zaradi tega ne more sodelovati v različnih aktivnostih eh, LGBTQI eh, in tako naprej. Poleg tega se prebivalstvo stara In kot sem že dejal, se mladi srečujejo z številnimi ovirami, ko gre za socialno vključenost, za zaposlovanje. Veliko mladih eh, je ogroženih eh, in sicer zaradi socialne izključenosti, potem pa je tukaj vedno večja digitalizacija ki vpliva na vsa področja našega življenja in to seboj prinaša eh, različna vprašanja. Torej, kaj počne Evropski mladinski forum? Veliko različnih stvari počnemo, ampak naj jih omenim le nekaj. Recimo, YoFest, vsake dve leti organiziramo v okviru Evropskega mladinskega dogodka skupaj z Evropskim parlamentom v Štrasburgu eh, JoFest. To je največji politični festival za mlade, ki povezuje eh, politike iz evropskih inštitucij in pa mlade. Deset tisoč mladih smo pripeljali v Strasburg na zadnje in Vsi skupaj eh, želimo razpravljati o izzivih in pa o življenjih mladih danes. Naslednjič eh, pa bomo ta dogodek eh, organizirali 29. in 30. maja prihodnje leto, potem pa Evropski mladinski kapital, European Youth Capital. To je program za izboljšanje mladinskih politik v mestih. Eh, letošnje leto eh, bo to v Novem Sadu v eh, Srbiji, drugo leto bo to v Franciji, v mestu Amiens. Potem pa smo razvili tudi Youth Progress Index, torej indeks napredka. In to je prva analiza kakovosti življenja mladih zelo vesel bi bil, če bi vam lahko kaj več povedal o tem kasneje. Uh, vidim, da imam še tri minute. Torej, naj še povem nekaj o programih, kjer sodelujemo z. Odborom za kulturo, hvala lepa za odlično sodelovanje, recimo program Erasmus. Potem eh, solidarnostne enote, odlično sodelujemo z poročevalcem Zverom, z eh, gospod Šojdrovo in vse dejavnosti, ki jih izvajamo so tesno povezane tudi z eh, vašim eh, delom in želimo vam pomagati tudi v okviru naših eh, dejavnosti. Torej, kot sem dejal, so ti programi ključnega pomena za življenje mladih in to so programi, ki najbolje delujejo. in v Evropskem mladinskem forumu se na te programe močno osredotočamo. Večkrat smo že omenili, katere so temeljne točke programa Erasmus Plus eh, in pa eh, Evropskih solidarnostnih enot, Kot se spomnite, smo zahtevali desetkrat več sredstev za ta zadnji program in zelo veseli smo, da je Evropski parlament zahteval eh, potrojitev proračuna. To menimo, da je zelo pomembno, kajti na ta način bodo imelo več mladih eh, dostop eh, do programa in želimo program, ki bo odprt za vse. Torej podpiramo uh, tudi širšo vključitev mladih in pa eh, civilne družbe. Discover EU je tudi eh, pobuda, s katero se ukvarjamo. Menimo, da je pomembno, da vključimo mladinske organizacije, da zagotovimo priložnosti za mlade v učnem procesu in da ta program ni izključen iz drugih delov programa. Evropske solidarnostne note so za nas ravno tako pomembne. Eh, pomembna je vključenost, povezava med centraliziranimi in decentraliziranimi dejavnostmi, eh, potem eh, pa tudi prostovoljstvo in to uh, mora biti uh, povezano tudi z strategijami, ki so bile sprejete, tako da bodo zagotovljena tudi uh, sredstva. Uh, sedaj pa bi me veselilo, če bi uh, lahko uh, pričeli razpravo z vami. Bewusst geworden. Najlepša hvala za to predstavitev. Sedaj mi je še bolj jasno, da moramo sodelovati z mladino v Evropski uniji. Mladi morajo imeti glas, ki je prepoznavan kot celotni Evropski uniji, ki ga vsi slišimo. Zlasti je to pomembno s pričo neuspelih pogajanj za pristop Severne Makedonije in Albanije v Evropsko unijo. To je bilo seveda veliko razočaranje za mlade v tem delu Zahodnega Balkana. Pred nekaj tedni sem bil tudi na Kosovu, kjer sem se tudi sestal z mladino, ki stavi na Evropo. V Evropi vidijo svojo prihodnost. Prav zato moramo biti še bolj pozorni na mlade v Evropi, kaj ti mladi so naša prihodnost. Zato sem tudi zelo vesel, da ste danes tukaj z nami. Gospod Zver, izvolite. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsedujoči. Hvala tudi za to debato, ki jo imamo z Mladinskim forumom. Mladi in mladinski forum imajo v našem odboru veliko prijateljev, tako držo imamo tudi v procesu trialoga eh, o Erasmus+, plus, ki ga vodim v imenu Evropskega parlamenta. V dosedanjih pogajanjih smo mladim zagotovili, da bo mladinski dialog v prihodnje precej širši, kot je bil doslej, po vsebini širši, ne boste vključeni zgolj v tako imenovane debato o mladinskih temah, ampak tudi naprimer o ekoloških in drugih splošnih, kar je v redu. To je bila tudi vaša želja. Večji proračun bo prav tako izboljšal eh, delo mladinske organizacije v prihodnje. Vem, da ste imeli zelo optimistične želje, ampak prav je tako tudi Evropski parlament. Eh, tu so večkrat očitali, da je z svojim stališčem o trikratnem povečanju parlamenta uh, eh, šel nekoliko predaleč, ampak mi se bomo v pogajanjih uh, borili za uh, trikratno povečanje parlamenta, ki bo zagotovo tudi vplival na boljše delo mladinske organizacije. Več denarja prinese več možnosti. Tretjič, uh, Uh, kar se tiče novih inicijativ, ne, stališče, naše pogajalsko stališče je, prosim, če mi dovolite še dva te stavke, je, da eh, ne bomo širili delovanja na nove inicijative, vkolikor ne bodo ohranjeni tradicionalne eh, dejavnosti mladinskih, eh, mladinskih organizacij. To pomeni, da ne bodo nove inicijative sprijete na račun nečesa drugega, kar že poteka. Uredili bomo tudi status tako imenovanih panevropskih organizacij in pa naj povem, da so mladi bili res zelo dobro vključeni v zadnje evropske volitve, v priprave, spodbujali so ja. mladino k večji udeležbi in to je prineslo tudi tako dober rezultat, tako na evropski ravni, kakor tudi v Sloveniji. Hvala, gospod predsedujoči, da ste mi dali nekoliko več časa. Hvala, gospod Zverno. Sedaj še čakamo na ostala vprašanja. Petra, izvoli. Hvala za besedo. Hvala, Andreja Casamenti, res sem vesela, da si danes tukaj z nami v imenu Evropskega mladinskega foruma. Hvala tudi za vse dejavnosti, ki potekajo v okviru foruma in hvala seveda tudi za čudovito sodelovanje med forumom in našim odborom. Marsikaj si povedal, kar je pomembno. Za mene pa je najbolj pomembno naslednje v zvezi z programom Erasmus. Plus. Ja, zahtevali smo potrojitev sredstev, sedaj seveda poteka spravni postopek in to, kar nam ponuja svet, je res žalostno. Še podvojiti noče sredstev za Erasmus. Plus. Res bi si želeli, da tudi Mladinski forum v posameznih državah članicah bolj glasno spregovori in nam tudi pomaga v našem boju za potrojitev sredstev. Tudi mi vas potrebujemo kot zaveznika v tem trialogu s svetom in komisijo. Res tudi vi sto, lahko storite kaj doma v državah članicah. Morate povedati svojim vladam, da so naložbe v mladino naložbe v našo prihodnost. Poleg tega bi želela spostaviti še sledeče. Omenili ste prestolnico mladih v Evropi, ki pa je nekako v senci v primerjavi z evropsko kulturno prestolnico, kajti mislim, da je tudi mladinska prestolnica zelo pomembna. Zato lahko malo razmislimo o tem, kako bi povečali prepoznavnost prestolnice mladih v Evropi. Najlepša hvala. Hvala Petra. Gospa Šojdrova, izvolite. Hvala za besedo. Rada bi se vam zahvalila in tudi hvala za vse pobude in tudi za sodelovanje z našim odborom. Oba poročevalca sta tudi omenila vprašanje proračuna. Tudi vi se morate pogovoriti doma z vašimi predstavniki in tudi morda pritisniti na Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za finance. Tudi države članice morajo podpreti povečanje finančnih sredstev za Erasmus. Seveda, v svoji predstavitvi ste dejali, da hočete bolj sodelovati z nami. Ja, seveda lahko bolje sodelujete z nami, tudi pri proračunu računamo na vašo pomoč. Imam pa še določena vprašanja za vas v zvezi z Evropsko solidarnostno enoto. Kot veste, sedaj poteka trialog s komisijo in svetom. In seveda obstajajo veliki razkoraki glede upravljanja in glede same centralizacije. Evropski parlament si želi vse evropske organizacije, kot je recimo Mladinski forum, da bi lahko te organizacije se prijavile za nepovratna sredstva pri Evropski komisiji brez nekega notranjega natečaja v posameznih državah članicah, ampak komisija se s tem ne strinja. Tega noče vključiti v zakonodajno besedilo. Zanima me, kako pomembno je za vas, da Evropski parlament tukaj pravzaprav brani vaše interese. Najlepša hvala. Danke, ich gebe jetzt die. Najlepša hvala, sedaj pa bom dal besedo predstavniku Evropskega medijskega foruma. Hvala za vsa vprašanja, tudi hvala za vaše zahvale. Z veseljem bomo sodelovali z vami v prihodnosti. Kot ste že dejali, naše sodelovanje je dobro in prepričan sem, da bomo še bolje sodelovali v tem zakonodajnem sklicu, pa še v naslednjem. Glede vaših vprašanj, marsikaj sem si zabeležil, najprej proračun za Erasmus. Plus. Tako je potrojitev proračuna je ključnega pomena za parlament in mladinski forum. Zato smo pred kratkim tudi poslali pisma vsem ministrstvom v državah članicah z podpisom članov latinskega foruma v vsaki državi članici. Sicer nismo prijeli podpore vseh nacionalnih latinskih forumov, ampak dosegli smo veliki delež. Poleg tega bomo tudi v naslednjih dneh bolj glasni na družabnih medijih, tako da bomo tam izpostavili pomembnost potrojitve sredstev za Erasmus. In ko smo dejali desetkrat več Erasmusa, o tem se nismo šalili, ampak naš namen je bil, da zagotovimo dostop za vse mlade in zato res potrebujemo desetkrat več denarja. Potrojitev je dober začetek in mi to seveda tudi podpiramo, zato bomo še bolj glasni doma v prestolnicah. Najlepša hvala. Evropski parlament je bil naš največji zaveznik v tem boju za potrojitev proračuna, zato bi se vam rad še zlasti zahvalil glede Evropske prestolnice za mlade. Seveda strinjam se s tem, kar ste dejali. Naslov oziroma ime smo izbrali pred desetimi leti, no takrat se je že marsikaj spremenilo. Več mest se je prijavilo na ta razpis v zadnjih desetih letih in tudi ko je recimo let to se končalo. Vidimo, da je več financiranja za mladinske organizacije, več je prostorov za mlade, da lahko sodelujejo. Naslov Evropska mladinska prestolnica ima tudi dolgoročne pozitivne učinke. Opažamo, da so sedaj mesta veliko bolj povezana z ostalimi mesta poznajo veliko bolje same politike na področju mladine in tudi poznajo bolje in izvajajo bolje mladinske programe. Zato sem res vesel, da je to pomembno tudi za vaš odbor. Lahko bi recimo pripravili pilotni projekt na tem področju za Evropski mladinski forum, pa je ta koncept zelo pomemben, glede evropske solidarnostne enote in glede Discover EU, pa lahko povem, da je za vse mlade zelo pomembno, da se da sodelujejo tukaj in lahko bi se recimo pri svojih potovanjih ustavili v Evropski prestolnici mladih in tam sodelovali z mladimi na samem terenu vem, koliko časa imam na voljo za vse te uh, odgovore. Ste pa tudi omenili nekaj pomembnega v zvezi z Erasmusom plus in solidarnostno enoto, gre za decentralizirane ukrepe. Hvala za to vprašanje. To nas seveda zelo skrbi in zato se tudi zelo borimo v našem mladinskem forumu. Imamo ogromno vseevropskih mrež in organizacij, ki delajo s temi programi in izvajo izjemne projekte z mladimi, z veliko dodano vrednost, ampak nimajo dostopa do tega financiranja, ker so recimo v Belgiji in ker morajo tam se seveda Eh, soočati z drugimi izzivi glede omejitve sredstev iz naslova evropskega proračuna. Mi smo vedno dejali, da je zelo pomembno, da imajo tudi te organizacije možnost, da se prijavijo na decentralizirani ravni. To zlasti velja za solidarnostno enoto, tako da bodo te organizacije, vse evropske organizacije, imele tudi dostop do finančnih sredstev. Najlepša hvala. Gospa Anderson. Ja, good morning. Uh, hvala za besedo. Hvala, da ste nam tudi poročali o svojih dejavnostih. Imam še nekaj vprašanj, nekaj pa bi tudi želela razumeti glede samega namena mladinskega foruma. Zanima me, kaj počnete za to, da imajo mladi enake možnosti, da se počutijo enakovredne z ostalimi državljani. Omenili ste tudi državljanstvo in državljanstvo tukaj seveda povezujete mlade z državo, mladi imajo tudi obveznosti in pravice. Zanima me, kaj si mislite o konceptu globalnega državljanstva in kako lahko to državljanstvo razlikujemo od nacionalnega državljanstva, ali obstajajo določene slabosti, določene prednosti takšnega državljanstva, ali ima posameznik morda več koristi od globalnega državljanstva napram nacionalnemu državljanstvu in kako in pod kakšnimi pogoji bi lahko potem ta posameznik uveljavljal vse te pravice. Milbare, ja. Gospa Milbare, izvolite. Uh, Hvala za besedo, predsedujoči. Res sem vesela, da je z nami tudi predstavnica Latvije, zato bom govorila kar v maternem jeziku. Še enkrat najlepša hvala, ko sem se pripravljala na to zasedanje, sem imela v mislih naslednje vprašanje. Zanima me, kaj lahko mi počnemo tudi v državah članicah, se pravi poslanci in poslanke Evropskega parlamenta. sam lahko pač omenim, da moramo delati za mlade in skupaj z mladimi na ravni Evropske unije in tudi v državah članicah. To je pa seveda velika naloga in velika odgovornost za vse poslance in poslanke Evropskega parlamenta. Veliko krat se moramo tudi sestati z mladimi, jim prisluhniti. Sama sem pripravila tudi poseben načrt glede števila šol, ki jih lahko obiščem doma, pa še medijske spretnosti in veščine. Te so zelo pomembne za mlade, ki hočejo vplivati tudi na svoje sovrstnike. In seveda, če hočejo sodelovati v evropskih projektih kaj lahko storite vi na tem področju, kaj pričakujete pa tudi vi od nas. Najlepša hvala. Frau Benjamina. Spa Benjamina, izvolite. Gracias, gracias presidente. Bienvenidos a la... Za besedo. Hvala tudi Andreja za to, da ste nam predstavili svoje dejavnosti. Imam nekaj vprašanj v zvezi z financiranjem mladinskega foruma, kakšen je vaš letni proračun. Drugo vprašanje. Omenili ste izzive za mlade v Evropi. Dobro, danes seveda govorim iz ornega kota Španija, ampak spoh ne omenjate zaposlovanja, dostopa do delovnih mest, ne omenjate izzive, s katerimi se soočajo mladi na trgu dela in potem še dostop do stanovanj, tega tudi niste omenili. Poleg tega je treba omeniti še ovire za to, da mladi postanejo podjetniki na trgu dela. Dobro, to je bolj špansko vprašanje, ampak. Moram tudi povedati, da sem vam prisluhnila, dejali ste, da je treba povečati finančna sredstva, proračun za vse te pobude, Erasmus plus solidarnostna enota. S tem se sicer strinjam, bi pa želela mlade Evrope vprašati, kaj boste vi storili pri izgradnji nove Evrope? Kaj boste vi storili za več delovnih mest, za več priložnosti v Evrope, za večjo blaginjo? Kakšne bi bile vaše odgovornosti pri izgradnji nove Evrope? Äh Najlepša hvala. Dobro, prosim, da odgovorite na vsa tri vprašanja. Yes, thank you very much once again um, for. Hvala za vsa ta vprašanja. Sedaj uh, sem že malo zunaj svojega območja obdobja in upam, da bom lahko odgovoril na vsa vprašanja zadovoljivo. Kaj lahko poslanci storite doma v državah članicah? To je bilo prvo vprašanje. Seveda želel bi vas spodbuditi, da se povežete z mladinskimi organizacijami, z mladinskim svetom Latvije recimo, da se pogovorite z mladim, da jim prisluhnite, da jim date možnost, da sodelujejo z vami. Poleg tega bi vam tudi želel povedati, da potem se to delite z nami tukaj v Evropskem parlamentu. To bi bil moj nasvet za vas. Eh, eh, potem pa še drugo vprašanje, da mladi niso enakopravni državljani, da se ne čutijo enakopravne v Evropski uniji. No, človekove pravice so vse splošne, univerzalne. Mi pa se borimo za to, da bi mladi, da bi vsi mladi imeli dostop do človekovih pravic, da bi jih lahko uresničevali in uveljavljali v svojem življenju. Prej ste tudi omenili dostop do kakovostnega delovnega mesta, do nastanitve. Seveda se z nami je zelo to, ampak to tudi ni namen današnje razprave. Razprava mora biti usmerjena v mlade, da lahko uveljavljajo vse svoje pravice. Ko govorimo o, o verah, Lahko omenim recimo diskriminacijo na podlagi starosti v določenih državah članicah. So tudi socialne politike zasnovane na takšen način, da mladi nimajo možnosti, da bi lahko pridobili določeno podporo zaradi svoje starosti. Se pravi, obstaja kar nekaj preprek za mlade glede tega globalnega državljanstva, globalnega vidika, pa moram povedati, da so človekove pravice univerzalne. In vsi bi morali imeti dostop do njih. Yes. Um, on the topic of glede zaposlovanja in delovnih mest, seveda to je tudi zelo pomembno vprašanje za mlade, tudi pri meni v Italiji, ne samo v Španiji. To je veliki ziv, s katerim se soočajo mladi v številnih državah članicah Evropske unije. To je tudi naša prioriteta in Evropski mladinski forum se bori za večjo zaposljivost mladih, recimo jamstvo za mlade, tukaj smo sodelovali z vami, imeli smo tudi posebno kampanjo, delali smo tudi z posebno skupino za mlade, da bi prepovedali neplačana pripravništva. Pred nekaj leti smo tudi sprožili postopek kolektivne pritožbe proti Belgiji tu se vse začelo, zato da bi prepovedali neplačana pripravništva povsod v Evropski uniji, ne samo v Belgiji. Poleg tega sodelujemo tudi v ESF. Ogromno tematik nas zaposluje v Evropskem mladinskem forumu. Glede financiranja foruma, ja moram vam priznati, da nimam konkretnih številk, no, sedaj jih imam. Evropska komisija nas pretežno in v glavnem financira, se pravi Evropska unija. Naš proračun predstavlja 3 milijona evrov letno. Določen del pa dobimo tudi od sveta Evrope, poleg tega pa morajo tudi člani plačevati članerino in tudi iz tega naslova lahko pokrijemo naše stroške. Poleg tega pa nam je Evropski parlament tudi podelil posebna nepovratna sredstva za prireditev festivalov, ki sem jih prej omenil, recimo JoFest. Imamo več virov financiranja, ampak seveda Evropska komisija oziroma Evropska unija je glavni vir našega financiranja. Upam pa, da bomo v prihodnosti veliko bolj neodvisna platforma, tudi finančno gledano. Glas, ich gebe dir das Wort. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you very much. Hvala za besedo. Hvala tudi predstavniku. Latinskega foruma, hvala, da tudi spodbujate tako imenovano Youth Intergroup. Res bi si želel tudi več vašega sodelovanja, se pravi vseh poslancev in poslancev tega odbora. Potem ste tudi omenili indeks napredka za mlade. Zanima me, katera merila in katere kazalnike tukaj uporabljate potem ste tudi omenili Evropsko prestolnico za mlade, ki je nekje v senci Evropske kulturne prestolnice. Kako lahko to storimo? Ja, najbolje bi bilo, da bi to prestolnico redno obiskovali, se pravi vsako leto. To smo storili tudi pri Evropski kulturni prestolnici. Potem pa še zastopanost mladih v evropski politiki, kako lahko dosežemo. Imamo evropski mladi latinski parlament, ki ima samo neko deklarativno vrednost in ne neke dejanske vrednosti. Zanima me, ali bi lahko spostavili določeno sodelovanje med Evropskim parlamentom in neko obliko skupine mladih kot je recimo Evropski mladinski parlament, ki pa bi dejansko potem tudi sodeloval v vseh procesih in bi imel tam tudi glas. Kaj si mislite o takšnem pristopu? Najlepša hvala, gospode Vesa. Pazite na čas. Ha <laughs> ha. Uh, <clears throat> Hvala za besedo. Hvala, gospod Casamenti, za vašo predstavitev. Omenili ste številne zelo pomembne podatke in sicer, da je treba povečati udeležbo mladih in da se je slednja povečala za štirideset odstotkov da se je povečala na 42 odstotkov v zadnjem letu. Zanima me, ali se je ta udeležba povečala v evropskih političnih strankah oziroma drugod. Potem pa še drugo vprašanje v zvezi z evropsko solidarnostno enoto. Zanima me, kaj lahko storimo s to enoto, kajti vse veste, sedaj poteka trialog s svetom in komisijo. No, se, se tudi strinjam s tem, kar ste prej dejali v zvezi z Erasmusom plus in odkrimo Evropsko unijo, ampak glede solidarnostne enote, ali mislite, da program potrebuje več finančnih sredstev in kako bi lahko utemeljili njihovo povečanje? Merci, euh, monsieur le Président. Barjen bo. Hvala Youth Forumu za prisotnost tukaj, za vašo predstavitev. Gotovo veste, da se pogajamo o novem programu Erasmus in tudi o solidarnostni enoti. Imamo cilje vključenosti in ti bi morali odražati tudi to, da uh, socioizobraževalno delo mora biti učinkovito, zato da se uh, doseže tudi uh, mlade na robu družbe, uh, Eh, tiste, ki niso vključeni. Eh, pri tem bi morali upoštevati tudi delo mladinskih organizacij. Eh, te organizacije je treba spodbujati, da bodo bolj dosegale ciljne skupine. Ali nam lahko malo razložite, s kakšnimi težavami se soočate pri koordinaciji vašega dela na področju vključevanja? In zanima me, kako. Eh, bi lahko s temi programi dosegli tudi bolj ranljive skupine ljudi. No. Najlepša hvala. Gospa Faro, kot zadnja. Hvala za vašo predstavitev in tudi za vaše delo. Eh, zdi se mi, da bolj, ko se staramo, manj razumemo mlade in zato je vaša predstavitev zelo dobrodošla. Nekaj konkretnih vprašanj imam. Eh, ogledala sem si vašo spletno stran na internetu in ne vem, kje lahko najdemo eh, kontakte za združenja, eh, s katerimi ste v stiku. Rekli ste, da dosegate veliko število ljudi. Mogoče bi lahko dali na splet tudi torej informacije o teh kontaktih, tako da bi lahko mi vstopili v neposreden dialog z njimi glede konkretnih vprašanj, ki jih zadevajo. Potem še ena stvar. E, oblike angažmaja se tudi spreminjajo. Mladi nas pozitivno presenečajo e, prek mobilizacije. Presenetili so nas naprimer e, na evropskih volitvah, pa potem tudi v boju za podnebne spremembe. Mi bi morali bolje znati zaznavati te njihove uh, motive in uh, znati stopiti v stik z njimi. Eh, kaj ti tudi tukaj imamo različne pobude? Ne vem, ali ste kaj naredili na tem področju, ali bi to lahko tudi bil nek element pri vašem delu, da bi nas obveščali o različnih oblikah vključevanja in sodelovanja mladih na pomembnih področjih. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa prosim, odgovorite na vsa vprašanja. Yes, thank you very much. Mm, so, the youth... Hvala. Uh, indeks napredka mladih. Najprej nekaj o tem. Zelo zanimivo pri tem je, da merimo kakovost življenja mladih eh, prek eh, gospodarskih kazalnikov. Mi pogledamo tri glavne kazalnike, To so osnovne človeške potrebe, potem temelji za blaginjo in pa priložnosti za mlade. Torej, mi ob strani puščamo ekonomske vidike in se osredotočimo bolj na te um, kriterije, ki sem jih uh, navedel. Podatke pridobivamo torej v teh treh eh, grozdih, imamo pa približno 60 kazalnikov eh, znotraj teh treh področji. Ena ključnih ugotovitev eh, je, da bi lahko res bolj stopili v stik z vami in vam bolj podrobno predstavili te naše ugotovitve. No, naj povem, kakšen je bil ključni eh, zaključek. Boljša, ko je vključenost eh, organizacij mladih v določeni državi, boljš, bolje se bodo uvrstili na podlagi teh kazalnikov indeksa o napredku. Vse skupaj je zelo enostavno, če si to pogledate tudi na naši spletni strani. Tudi ugotovitve, ki izhajajo iz teh kazalnikov, so zanimive. Kot sem rekel, presegamo pa zgolj BDP. No, potem. Eh, povezava našega indeksa z BDP eh, kaže na to, da lahko države s podobnim BDP-jem imajo zelo različne rezultate. Eh, vse skupaj ni odvisno samo od financiranja. Imamo tudi eh, neke glavne ugotovitve, ki smo jih potegnili iz indeksa uspeha. Mislim, da bi to bilo korisno tudi za vas pri vašem delu, da bi lahko svoje politike oblikovali na podlagi eh, nekih podatkov in dokazov. Potem, kar se tiče sodelovanja med Evropskim parlamentom in pa skupinami mladih, kot eh, sem rekel, je naša naloga to, da smo glas mladih v Evropi pripravljeni smo na sodelovanje z vsemi vami. Mladi so zelo dejavni, imamo tudi mehanizem sodelovanja eh, oziroma eh, tak mehanizem imajo v svetu Evrope. Gre za soupravljanje. Gre za to, da imajo mladi enako moč odločanja kot pa uradniki vlad v okviru sveta Evrope. In na ta način se spodbuja sodelovanje mladih, ki na ta način res lahko prispevajo k odločitvam. In mi zelo promoviramo takšno sodelovanje. Se pa strinjam, da potrebujemo bolj eh, redne priložnosti za strukturiran dialog. Dogodki so sicer prijetni, ampak eh, Ukrepiti bo treba sodelovanje znotraj EU, imamo tudi um, dialog za mlade na evropski ravni in na tem področju smo bili zelo dejavni v zadnjih letih. Nažalost vam zdaj ne morem dati točnih informacij o tem, kako so glasovali mladi na evropskih volitvah, ampak eh, lahko to še bolj podrobno pogledamo in vam te informacije dostavimo naknadno. Potem, kar se tiče več financiranja za solidarnostno enoto, vsekakor verjamemo v to, da potrebujemo ustrezno financiranje za kakovostno vključenost in delovanje. Potrebujemo dovolj sredstev za to, da bomo zagotovili, da eh, bodo delovna mesta, staži mladih eh, plačani, da bodo kakovostni in da ne bomo samo obkljukali nekih preglednic, eh, da so mladi v tej in tej številki odšli v neko drugo državo, naprimer. Potem naložbe v solidarnostno enoto eh, predstavljajo naložbe v civilno družbo in mislim, da s temi naložbami nikoli ne moremo pretiravati. Kar se tiče ranljivih mladih in pa ranljivih skupin, eh, in pa to, da potrebujemo bolj vključujoč Erasmus, plus, to je ena naših ključnih zahtev, ki smo jih imeli v zadnjih letih, oziroma vse odkar smo začeli sodelovati pri Erasmus, plus, to je že kar dolgo nazaj. Prosimo za ustrezno financiranje za vse vrste ovir, s katerimi se mladi srečujejo, da bi te ovire znali odstraniti. Mm, pogosto mladi eh, naletijo na take ovire pri mobilnosti. Včasih gre za fizične ovire, včasih eh, gre za to, da eh, niso vešči novega jezika. In v tem pogledu res potrebujemo ustrezno financiranje. Hvala. Najlepša hvala za vse te odgovore. Hvala obema da sta se nama pridružila. Hvala za res te temeljite odgovore in za predstavitev dela mladinskega foruma. Res moramo še bolj okrepljeno sodelovati, kajti mladi so prihodnost Evropske unije in upam, da se bomo kmalo tudi ponovno videli. Še enkrat najlepša hvala. Thank you. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi kolegi, drage kolegice, sedaj si lahko pogledamo naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za predstavitev dobitnikov Evropske mladinske nagrade Karla Velikega. Ja, to je že dobra tradicija, ki jo negujemo v odboru za kulturo in sicer vsako leto povabimo na naš sestanek prve tri dobitnike. Mhm nagrade Karla Velikega, da predstavijo svoje projekte. In z velikim veseljem bom danes pozdravil dobitnike iz Avstrije, Finske in Italije. Pozdravljeni. Upam, da se nam lahko sedaj tudi pridružijo in so našli našo dvorano. Ich stelle jetzt ganz kurz äh, die, die Gewinner. Nachitro vam bom predstavil glavne dobitnike Evropske mladinske nagrade Karla Velikega, Fabiano Catania in Alice Plata iz Italije. Nam bosta predstavila projekt Eurofonika, sta tudi zmagovalca letošnje nagrade Karla Velikega. Z nami sta tudi Ida Airola in Vil Jara, ki sta dobila drugo nagrado za projekt Vaše evropsko državljanstvo, tretjo nagrado pa prejmeta Kanan Jasar in Ikerazane Bukraj iz Avstrije, muslimani proti antisemitizmu. Je pa res, da za govorniškem odru nimamo dovolj prostora za vse, tako da bomo posebej povabili vsakega nagrajenca. Se pravi, najprej bom dal besedo Kananu Jazaru in Ikezari Bušra iz Avstrije. Ja, um, erstmal möchte ich mich herzlich bedanken bei dem uh, Jugendkreispreis. Najprej bi se vam rada zahvalil, da ste povabili tako meni, kako mojo kolegico, da predstavimo projekt Muslimani proti antisemitizmu. Namen tega projekta je, da povečamo ozaveščenost mladih muslimanov, da razumejo antisemitizem in da se tudi bolje borijo proti njemu. Že leto in pol se seveda ukvarjamo s tem projektom. Tako da smo si že pridobili kar nekaj izkušenj. Namen tega projekta je, da povečamo ozaveščenost mladih muslimanov. Imamo tudi različne metode, tako da lahko obravnavamo antisemitizem iz različnih zornih kotov. Podarek je pa seveda na izobraževanju imamo pa tri stebre, ki določajo ta projekt: izobraževanje, srečanja in spomini, spominjanje. To so tri stebri, ki nam omogočajo, da se lahko tudi učinkovito borimo proti antisemitizmu, tako da pomagamo mladim, da vplivamo na njihovo razmišljanje, seveda, zato pa morajo imeti tudi prepoznavanje judovske skupnosti, zgodovine in tudi zgodovinske odgovornosti vseh mladih evropejcev in evropejcev na splošno. Pri samem stebru izobraževanja smo seveda sodelovali z različnimi strokovnjaki v judovski skupnosti, recimo na področju arhivov, poleg tega smo sodelovali tudi z uh, pomembnimi predstavniki judovske skupnosti. In tukaj smo se pogledali tako zgodovinske, kakor sodobne vidike judovstva. To je prvi stebr, potem pa še drugi stebr, gre za srečanje, kjer potrebujemo tudi prostore za to, da se srečamo z predstavniki judovske skupnosti. Povabili smo tudi uh, številne pomembne predstavnike in recimo povabljeni smo bili tudi na večerjo oziroma zajtrke na judovsko soboto, poleg tega smo bolje spoznali judovske ustanove, kot so sinagoge in muzeje. To je bilo zelo pomembno v tem stebru. Sedaj pa še tretji stebr našega projekta, ker je za sam zgodovinski spomin, ampak ne samo za zgodovinski spomin, moramo imeti tudi neko povezavo z trenutnim sodobnim svetom. Seveda moramo poskrbeti za to, da do tega grozodejstva nikoli več ne bo prišlo, ampak se moramo še tudi nekaj naučiti iz te mračne skupne zgodovine. Zato smo velik del projekta tudi posvetili spominu na holokaust, tako smo se sestali tudi z osebo, ki je preživela holokaust Potem smo imeli tudi spominski izlet v Auschwitz, kjer smo imeli tudi številne prireditve, obiskali smo spo, zgodovinska mesta, ki so bila zelo pomembna za mlade, pa tudi za vse udeležence v samem projektu. Poleg tega pa smo seveda delali še na drugih področjih zgodovinskega spomina z različnimi prireditvami in dogodki sam projekt pa smo zaključili z sklepnim dogodkom, kamor smo povabili številne pomembne predstavnike muslimanske in judovske skupnosti. To je pač bil projekt brez primere v Avstriji in res smo bili veseli, da je naletel na tako pozitiven odziv. Ja, also wir haben den Karlspreis ähm, im Mai ähm, erhalten und gleichzeitig. Prijeli smo seveda nagrado Karla Velikega, hkrati pa smo tudi opazili, da je Luči Toskano imel razstavo Dun na Dunaju z preživelimi holokausta in trikrat so jo že napovedali padli. Sicer je ta razstava bila prikazana posod po svetu, ampak samo na Dunaju so napadli to razstavo. In seveda mi pravimo, da na Dunaju ni mesta za sovraštvo in za nasilje, zato smo se tudi odločili, da bomo deset dni čuvali vse te slike in fotografije po noči in po dnevi. Državljani so se nam pridružili tako iz judovske skupnosti, rabi, ki so nam prinesli tudi hrano in so nas pospremili pri čuvanju te kulturne dediščine. Ampak skupaj, če strnemo vrste, se lahko vsi borimo proti uh, antisemitizmu in sovraštvu. In na takšen način lahko tudi vsem pokažemo, da na Dunaju in v Avstriji ni prostora za antisemitizem in za sovraštvo na splošno. To je bila seveda čudovita izkušnja za vse. Najlepša hvala. To je bilo seveda zelo pomembno za naše razumevanje antisemitizma in to je bil tudi dober znak za judovsko skupnost in tudi za mednarodno judovsko skupnost. Marsikdo je prišel v Avstrijo iz tujine in je nam povedal, da hoče sodelovati pri čuvanju teh fotografij, pa tudi ameriški časopis Washington Post je o tem poročal. Katarina von Schnubar je tudi evropska poblaščenka za boj proti antisemitizmu. Hitro je tudi razumela, da ima ta projekt tudi evropsko dodano vrednost. Prišla je tudi na Dunaj, kjer nas je obiskala in z njo smo tudi zelo dobro sodelovali. Prikazali smo ji celotni projekt, nas je pa tudi povabila, da ta projekt pokaže mu tudi ostalim na ravni Evropske unije kot primer dobre prakse. Tudi ameriško veleposlaništvo nam je pomagalo pri našem delu. Trajnost je seveda tudi pomembna za nas in hočemo seveda izvajati trajnostne projekte. Zato vam lahko povem, da smo tudi objavili poseben priročnik v zvezi z tem projektom, kjer lahko najdete vse dejavnosti projekta, pa tudi vse članke strokovnjakov, ki so sodelovali pri tem projektu. Na takšen način bomo pokazali in omogočili tudi ostalim organizacijam, če bi se odločile za izvajanje in za pripravo podobnih projektov. Dobro, tukaj smo se umejili na boj proti antisemitizmu, ampak lahko je to tudi dober vzorec za ostale projekte. Sabo imam tudi nekaj knjig, ki jih lahko potem tudi samete s sabo. Dobro, vsaj v nemščini, ampak imamo tudi angliški povzetek. Dobro, toliko o tem projektu. Na ekranu sedaj vidite tudi partnerja, s katerimi smo sodelovali. Recimo sodelovali smo z številnimi judovskimi partnerji, pa s številnimi ambasadami. To pa je tudi vse. In sedaj, če imate kakšno vprašanje, bom na nje tudi z veseljem odgovorila. Thank you. Meine Hochachtung und mein Respekt für Seveda, popolnoma cenim in spoštujem vaše delo. To je res izjemen projekt, tudi moja mati je preživela holokaust in res s tem delom ste začeli zelo pozno, ampak to tudi prikazuje, da se sedaj nahajamo v res nenavadnem obdobju, zato so ti projekti res nujni, če hočemo živeti v mirni družbi, ki spoštuje raznolikost. Sedaj pa odpiram tudi razpravo, dragi kolegi, kolegice, če imate kakšno vprašanje, kajti smo še vedno pod časovnim pritiskom, imate na voljo eno minuto za vaše vprašanje. Petra, izvoli. Ja, ich will gar keine Frage stellen, sondern ich will. Ja, ne bom zastavila vprašanja, rada bi se le zahvalila. Kaj ti mislim, da je to odličen projekt? Nažalost, ga še zmeraj potrebujemo in zdi se mi zelo lepo, da so si muslimani zadali to nalogo, kar ni ravno običajno. In dobro je, da se s to temo tokrat ne ukvarjajo storilci, ampak eh, ravno muslimani, ki pravijo, da moramo sedaj eh, držati eh, skupaj in da se moramo kaj naučiti o verah drugih, tako da ne bomo imeli antisemitizma. Enako pa velja tudi za eh, gibanja usmerjena proti muslimanom. Gre za solidarnost v družbi na splošno in zato najlepša hvala. Upam, da boste s tem delom nadaljevali. Ja, najlepša hvala. Ta nagrada eh, za mlade je za nas veliko priznanje. Mislim, da je pomembno, da vsak prispeva svoje. in moramo se boriti uh, proti temu, da bi prišlo do uh, diskriminacije drugih. Gospa Šojtrova. Tako je predvsem podjekovat. Tudi jaz bi se vam rada predvsem zahvalila. Zahvaljujem se vam za to vašo pobudo. Hvala, da ste začeli s tem projektom. In verjetno takrat. Uh, še niste vedeli, da boste prejeli to nagrado. Mislim, da se je potrebno boriti proti antisemitizmu. Potrebno je zagotoviti dialog med verstvi in zato zelo cenim to vašo pobudo. Upam, da bo to za vas eh, tudi spodbuda za delo v prihodnje. Hvala. Jenbu, Salim. Gospa Jenbu, Salimo, izvolite. Najlepša hvala. Tudi sama bi čestitala eh, obema mladima predstavnicama in zaželila, eh, zaželila še veliko eh, sreče in uspeha v prihodne. To je dober zgled med mladimi. Žal mi je, da ne bom mogla prebrati vaše knjige, ker je v nemščini. Moje vprašanje pa je naslednje: kako vam lahko mi pomagamo uh, za to, da bo ta knjiga prevedena tudi v več evropskih jezikov? Ali je mogoče k temu prispevati, ali je mogoče zagotoviti prevod? Eh, tudi kolege bi prosila naj o tem razmislijo, zato ker bi takšne izkušnje morali deliti povsod po Evropi. Hvala. Ja, um, dank an beide. Najlepša hvala obema. pobuda, da to knjigo prevedemo, je zelo dobra. Bomo videli, če bomo za to lahko pridobili sredstva. Ampak eh, mislim, da je vsekakor dobro, če se za to zauzamemo. Hvala lepa eh, tudi za vse pohvale. Projekt se je šele pričel in. Seveda nismo tudi vedeli, kako se bodo ljudje odzvali, čeprav posebej v muslimanskih skupnostih je to vroča tema. Uh, ampak uh, zaenkrat so se zadeve dobro obnesle in zanima že, me že, kako se bo vse skupaj nadaljevalo. Pa Ferran. Tudi jaz vam čestitam in se vam zahvaljujem. Uh, vključili ste se v zelo aktualen boj in. Uh, Veste, da je prišlo do eh, napada na mošejo v Haleju, pa tudi v Franciji smo imeli en tak napad pred kratkim. Eh, zato vam res čestitam za to vašo pobudo. Ehm, podpiram tudi idejo, da bi prevedli vašo knjigo. Eh, zanima me, ali ste povezani tudi s kakimi drugimi združenji z muslimanskimi združenji, naprimer, da bi skupaj z njimi naprej razvijali vaš projekt in da bi ga še razširili? Ja, in um, momenti so. Um... Ja. Trenutno še nimamo stika z nobenimi drugimi mednarodnimi eh, mladinskimi organizacijami. Ampak, seveda bomo skušali poskrbeti tudi za to. dobro bi bilo, če bi ostali v stikih, če bi eh, naše podatke posredovali naprej. Dankeschön, Frau Bucher. Najlepša hvala obima. Hvala lepa za pomembno delo, ki ga opravljate in upam, da boste pri tem ustrajali še naprej. To družbi zares koristi koristi nam vaš boj proti antisemitizmu in proti rasizmu. Zelo bi me veselilo, če bi ta projekt bil tudi vzgled za uh, boj proti vsem drugim oblikam diskriminacije, uh, recimo menim tudi na diskriminacijo Romov. Hvala lepa in sedaj se od vaju poslavljam. Professor Fulton? Yes. Please take your seat. Begrüße ich herzlich Ida Jolo. Sedaj pa prisrčno pozdravljam Ido Jarolo in Vile Jaro ki bosta predstavila projekt eh, Your European Citizenship, vaše evropsko državljanstvo. To je projekt Evropskega mladinskega parlamenta iz Finske in eh, ta projekt je prijel drugo nagrado. Mi dva eh, zastopava Evropski mladinski parlament iz Finske, projekt pa je vaše evropsko državljanstvo. Naj predstavim naš parlament. Tu je del mreže nacionalnih eh, mladinskih parlamentov. 40 nacionalnih organizacij je vključenih. Eh, Evropski parlament eh, ne obstaja samo tukaj, oziroma ne obstaja samo v državah članicah Evropske unije, ampak tak mladinski parlament najdemo tudi na Norveškem, pa v Gruziji in še drugih državah izven EU. Ta parlament je izobraževalen. Um, naši dogodki tudi ne podpirajo nobene politične stranke. Sicer razpravljamo o politiki, ampak eh, nismo pa povezani s strankami. Gre za mladinsko organizacijo, tako da dogodke eh, ponavadi organizirajo mladinske organizacije. Gre za dogodke, eh, ki jih organizirajo mladi, za mlade in ponavadi eh, so vsi udeleženci mlajši od 25 let. Mi smo zelo dejavni povsod po Finski in trudimo se, da bi dogodke organizirali eh, v vseh regijah Finske, ne samo v prestolnici. Najprej sami še projekt, eh, gre za dva ključna elementa imamo eh, seje in pa šolske obiske. Najprej bom predstavil te obiske po šolah. Eh, včasih družbena omrežja niso bila še tako priljubljena ali pa niso obstajala. In eh, takrat smo se vprašali, kako bi dobro oglaševali te naše dogodke. Ugotovili smo, da bi morali organizirati manjše dogodke po šolah in tam predstaviti naše dejavnosti in dogodke. Danes eh, pa lahko naše dogodke oglašujemo tudi prek družbenih omrežij. Poleg tega smo razširili predstavitve po šolah in eh, ti dogodki so vse širši. Pri predstavitvah eh, zdaj ne gre samo za oglaševanje naših dejavnosti ampak eh, zagotavljamo tudi splošno znanje o Evropski uniji, o evropskih institucijah, o evropskem državljanstvu in eh, mladi tako dobijo boljši upogled v delo Evropske unije. Potem lahko razmislijo tudi o vlogi Evropske unije v njihovem življenju. Te šolske obiske tudi organizirajo mladi za mlade mladi prostovoljci obiskujejo šole in imajo tam predstavitve. To se dogaja po celotni Finski. Nažalost pa nimamo dovolj sredstev, da bi eh, obiskali tudi šole na podeželju. Pogosto naši prostovoljci prihajajo iz večjih mest eh, in težko obiskujejo bolj oddaljene kraje na podeželju. Jaz pa naj predstavim še naše seje, kaj so to. Eh, to so glavni eh, dogodki. Eh, pripravljamo tudi druge manjše dogodke, ampak seje so glavna stvar, s, katerimi, s katero se ukvarjamo. To so mednarodni dogodki, udeleženci prihajajo z celotne Evrope. Glavna ideja teh sej pa je, da simuliramo delo Evropskega parlamenta. Najprej imamo um, um, priložnost za team building, takrat se spoznavamo, potem pa se organiziramo v eh, odbore, naprimer razpravljamo o trenutnih temah, ki so aktualne v Evropi, po odborih. Imamo tudi odbor za kulturo, kot je vaš. Na koncu potem razpravljamo tudi o resolucijah, ki so jih pripravili odbori. imamo eh, delegate, ki prihajajo celotne finske, oni eh, se udeležujejo sej. Ti delegati prihajajo iz različnih šol, ki smo jih predtem mi obiskali. Po drugi strani pa imamo tudi udeležence, ki so vključeni že dal časa in so dejavni tudi na audiovizualnem področju. Na ta način spoznavamo delo Evropskega parlamenta. Razpravljamo o različnih temah, najprej po odborih, potem tudi vsi skupaj. In na naše člane je to zelo vplivalo, kaj ti v šoli se ne učijo veliko o Evropi, potem pa pridejo na naše dogodke in e, spoznavajo delo evropskih institucij. Te dogodke organiziramo v angleščini, to je včasih e, težko za. Eh, nekatere mlade, ampak s tem jih tudi spodbujamo, da se učijo angleščine. Ne pričakujemo, da angleščino odlično obvladajo. Mladi prostovoljci eh, organizirajo te seje eh, in iz vsake regije prihaja ena ekipa za organizacijo. Potem po seji pa uh, imajo udeleženci nove prijatelje iz uh, cele Evrope, imajo stike eh, z različnimi evropskimi državami, tudi sami lahko kot delegati potujejo v tujino in se udeležujejo teh sej drugod, lahko tudi upravljajo prostovoljno delo v tujini. S tem pa je povezano tudi učenje in uh, upamo lahko, da se je udeleženec uh, naučil uh, spoštljivega medkulturnega dialoga v zelo eh, raznolikem okolju. Naš namen je, da mlade spodbujamo, da postanejo aktivni državljani. Gre za aktivno eh, državljanstvo, za eh, učenje, razvijanje samega sebe, za spodbujanje in učenje mednarodnega sodelovanja od mladih let naprej. Mislim, da je to zelo pomembno. Zdaj pa še nekaj številk iz leta 2018. Leta 2018 smo na Finskem imeli štiri seje, skoraj 500 udeležencev vseh teh sej udeležilo. Imeli smo tudi 24 predstavitev po šolah. Letos jih bomo mm, imeli kar 50, torej številka raste. Lansko leto pa e, se je sej udeležilo e, veliko mladih e, iz kar 40 različnih držav kar je odlično po našem mnenju. Najlepša hvala za vašo pozornost. Če želite kaj več izvedeti o nas, pa nas lahko obiščete na spletni strani ali pa na uh, Facebooku. In lahko se pozanimate tudi, kaj tak mladinski parlament počne v vaši državi. Lepša hvala za to predstavitev in mislim, da mi vsi, kot eh, poslanci Evropskega parlamenta, dobro vemo, kako zelo pomembno je za delo v našem parlamentu, da poznamo mnenja naših državljanov. Ko eh, sem sedaj čez vikend potoval, sem ponovno ugotovil, kako malo uh, Znanja imajo državljani o našem delu, zaradi tega mislim, da je ta projekt še kako pomemben. Le na ta način bodo v vseh državah članicah zares poznali delo Evropskega parlamenta. To je zares eh, dober vzgled in eh, zdi se mi dobro, da ste se odločili za ta projekt. Sedaj pa prehajamo k vprašanjem Nikolas. Um, very... Hvala, da ste prišli. Hvala za vašo predstavitev. Eh, sam sem sodeloval pri enem takem dogodku v šoli v Nemčiji. Eh, torej, to kaže, da se ideja širi po Evropi in eh, to tudi potrebujemo. Strinjam pa se s predsedujočim, da imamo problem na področju izobraževanja, kajti veliko ljudi preprosto ne ve, kako se odločitve sprejemajo na evropski ravni. Ne poznajo dela Evropskega parlamenta, komisije eh, in sveta ali kako te institucije med sabo sodelujejo, včasih pa tudi ne. Delo, ki ga vi opravljate, je zato zelo pomembno. Eh, da s tem izobražujemo mlade in da zapolnjujemo tisto vrzel, ki obstaja v nacionalnih eh, učnih načrtih. Nasplošno me ta stvar zelo skrbi. No, vprašanje, ki ga imam za vas, pa je naslednje, kako se financirate in kako eh, bi lahko mi prispevali k temu, da bomo izboljšali vaše delo, tako da bo vsaka šola v Evropi doživela kakšen tak dogodek, predstavitev ali pa sejo, kot ste jih opisovali. Hvala za to vprašanje. Evropski mladinski parlament obstaja povsod po Evropi. Financiranje dobimo iz različnih virov. Na finskem eh, nam ta denar zagotavlja Ministrstvo za eh, izobraževanje in kulturo. Imamo tudi nekaj projektov skupaj z Evropskim uradom, uradom Evropskega parlamenta. Eh, tudi Erasmus Plus nas pri tem podpira. Mm, ta je za nas zelo pomemben. Kar se tiče šol, pa vem, da obstaja projekt eh, Razumevanje Evrope, Understanding Europe. To ni isti projekt, ampak eh, je projekt, ki si prizadeva za podobne cilje. Eh, v Avstriji obstaja in na nizozemskem, torej tudi tam se izvajajo podobni projekti. Imamo enourne seje parlamentov v šolah in na ta način tudi širimo naš doseg. E, financiranje pa prihaja z ministrstev, iz programa Erasmus, in e, ti viri financiranja so res ključni za delovanje mladinskega parlamenta. Izvolite, naslednji govorec. Uh, e, iskem, da pozdravim te. Gospoda Demov. Čestitam tem mladim za to, kar počnejo. Sam sem se tudi vključil v podobne pobude. Bil sem učitelj in če pogledamo mojo državo Bolgarijo, eh, vidimo, da je kar nekaj eh, takega dela. Tudi sam sem obiskoval šole in se pogovarjal z učenci in dijaki. Eh, to sem počel v okviru projekta odkrivajmo Evropsko unijo. Starejši učenci in dijaki, torej tisti, ki bodo eh, k malu morali sami sprejemati svoje odločitve, pravzaprav zelo malo vedo o sprejemanju odločitev na evropski ravni. In eh, mislim, da bi potrebovali več eh, pouka o evropskih temah. Hvala und gratuliere noch. Najlepša hvala. Še enkrat čestitam za drugo nagrado in veselim se teh vaših dejavnosti in vaše zauzetosti za delo in upam, da boste z tem še kako pomembnim projektom eh, nadaljevali. Najlepša hvala. Thank you.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

Alice Plata und Fabiano Cat Alice Plata in Fabiano Catania iz Italije sta sedaj z nami, prisrčno jo pozdravljam. Predstavila bosta projekt Eurofonika, ki je prejel prvo nagrado. Besedo daje gospe Plata in gospodu Catania. Innanzitutto vi. Lep pozdrav vsem eh, skupaj, hvala lepa za to priložnost, hvala lepa tudi za nagrado in za možnost, da predstavimo naš projekt, eh, naše delo. Kar nekaj let eh, že univerze iz Evrope predstavljajo projekte, ki so namenjene vključevanju mladih v projekte Prisluhnili smo kolegom, eh, ki so predstavili svoje projekte in v teh projektih vidimo veliko dodano vrednost. Vendar eh, pa smo upozili tudi številne težave. Težave imamo predvsem z tem, da bi vključili vse mlade v Evropi, pa tudi v svetu. Kot eh, združenje radijskih operaterjev Italije, smo se odločili, da bomo izkoristili svoje znanje in na ta način posredovali eh, sporočilo celotni Evropi. Začeli smo z projektom, eh, ki se imenuje Eurofonika. Eurofonika je projekt, eh, ki izhaja iz radijske postaje eh, na eh, srednji šoli in eh, to je za nas primer radijskega programa, ki naslavlja mlade. Radio je eden izmed najbolj tradicionalnih medijev. In Zahvaljujoč novim tehnologijam, zahvaljujoč družbenim omrežjem, zahvaljujoč eh, televiziji in zahvaljujoč eh, razvoju, ki bo potekal tudi v prihodnosti, najmlajši, ki šele začenjajo svojo pot, na ta način najdejo možnost, da razvijajo eh, svojo pripravljenost za komunikacijo, hkrati pa eksperimentirajo z različnimi eh, tehnologijami. Veliko je radijskih eh, postaj na šolah v Evropi, ampak rada bi predstavila predvsem delo našega združenja. Naše združenje je eden izmed elementov projekta Eurofonika. Prejeli smo tudi nagrado Eurofonike Italije, kajti gre za metodo, eh, ki omogoča način eh, dela vsak dan v tednu, zagotavlja eh, redno delo, vendar pa tega nismo mogli zagotoviti v vseh državah. Več kot 30 radijskih eh, postaj te vrste imamo v Italiji in sicer eh, takšne radijske postave, ki so jih spostavile univerze same. In velika večina teh eh, radijskih programov je povsem prostovoljnih. Torej, pri tem sodelujejo zgolj prostovoljci, nihče ni določen za to delo. Kot sem dejala, imamo 31 takšnih univerzitetnih radijev eh, v Italiji in 300 pridruženih članov, ampak eh, podobno število članov je tudi v drugih državah. Sedaj pa bom dala besedo kolegu Fabiano, ki bo predstavil projekt Eurofonika kot takšen. Hvala lepa. Hvala lepa vsem za to priložnost. Kot je rekla Aliče, je Eurofonika projekt, ki izhaja iz eh, evropskega sodelovanja. Gre za univerzitetno omrežje in Italija predstavlja le eno omrežje tega večjega projekta, ki se imenuje Eurofonika. Zahvaljujemo pa seveda tudi eh, drugim eh, radijem eh, oziroma omrežjem, recimo francoskemu, španskemu, portugalskemu omrežju, eh, nemškemu omrežju, ki ravno tako sodeluje in tudi grškemu omrežju. Na ta način smo razvili temeljno jedro, ki smo ga potem razvijali. Eurofonika. se osredotoča na pomen izobraževanja. Gre za eksperimentiranje, za ustvarjanje vsebin, eh, ki so klasične radijske vsebine, hkrati pa iščemo tudi nove načine komunikacije. To počnemo od leta 2015, ko je bila eurofonika vzpostavljena zahvaljujoč pobudi Evropske komisije. Začeli smo uh, že z peto sezono Eurofonike, sedaj še bolj aktivno začenjamo. V zadnjem letu je prišlo do velikih sprememb, kajti od leta 2015 do leta 2019 smo eksperimentirali, kot sem že prej dejal, to je nekako pristop na katerega se upiramo, ki se je izkazal za uspešen. Eh, sodelovali smo v projektu VoxBox v Strasburgu in sedaj smo nekako prišli na prej projekt, ki je spremenil našo zasnavo. Gre za sedem podkastov na teden. In pri tem gre za pregled politične situacije v Evropi. Ta program traja približno 15 minut uporabljamo platforme, eh, ki eh, so našemu občinstvu najljubše. Gre za Spotify, iTunes in tako naprej. Ko se je rodil projekt Eurofonika, smo eh, želeli predstaviti Evropsko unijo, jo razložiti, razložiti njene politične odločitve, ne da bi pri tem zauzeli kakršno koli konkretno politično stališče pri tem pa seveda uh, moramo tudi doseči uh, ciljno publiko, tukaj menim na mlade uh, in sicer mlajše od 30 let. Uh, morali smo si zastaviti vprašanje, kje je ta publika, kje bi nas ta publika najraje poslušala, kje bi najraje poslušala audijske vsebine. Seveda so družbeni mediji temeljni instrument za uspodbujanje oziroma za širjenje naših uh, vsebin. Tako smo pripravili naše podkaste in uporabili temeljne platforme, ki so na voljo za predvajanje podkastov. Izkoristili pa smo tudi možnosti, ki se pojavljajo na univerzah eh, in eh, na ta način smo spostavili umrežje eh, univerz, prišli smo s podkastov na videe uporabljamo Instagram in Facebook, pa tudi vzpostavili smo sitkom uh, eh, in sicer v zvezi z Brexit, Brexitom. In To je šele začetek eh, dolgoletnega sodelovanja evropskih eh, radijskih operaterjev. Kot sem rekel, eh, sodelujemo s francozi in pa španci in na ta način, na ta način smo spostavili čez evropsko sodelovanje. Pri tem seveda upoštevamo in spoštujemo razlike, ki se pojavljajo med nami. Na plenarnih zasedanjih se srečujemo, izmenjamo naše izkušnje tam se srečajo uh, e, francos, uh, e, italijan, španec in tako naprej. Ali če? Ja. E, sposobnosti mladih, ki sodelujejo pri teh projektih, so različne, številni sodelujejo v študijskih programih in sicer takšnih, ki se osredotočajo na medije, na uh, Eh, komunikacijo in tako naprej. To nam omogoča ne le povezavo različnih eh, narodnosti, ampak tudi različnih kultur, ki jih skušamo zmeraj upoštevati. Tisti, ki govori več jezikov, eh, skuša pomagati kolegom pri prevodih. Na ta način želimo zagotoviti, da bi z svojimi sporočili dosegli eh, čim več evropejcev. Seveda pa poskušamo predstaviti tudi izjemno različne vsebine. Imamo prevajalce, medijske predstavnike, biologe, tiste, ki se želijo ukvarjati z evropsko politiko in tako naprej. Gre za veliko skupnost, eh, ki povezuje različne eh, evropske vidike. preden uh, se z nekom pogovarjaš, potrebuješ notranjo eh, razpravo, interno razpravo in tudi za to poskrbimo. Potem uh, pa se skušamo približati različnim publikam. Kot je dejal kolega, je naša ciljna publika, so naša ciljna publika mladi, mlajši od 30 let. Ampak tudi naše mame, naše babice poslušajo te vsebine, kajti zdijo se jim veliko jasnejše od uh, uradnih sporočil uh, na nacionalni televiziji. Svojo delo opravljamo zahvaljujoč evropskim inštitucijam, kajti vi nas gostite, vi nas gostite v Strasburgu. Uh, tam poteka uh, srečanje eurofonike in uh, na ta način lahko mladi obiščejo inštitucije in tudi dejansko vidijo, kako inštitucije delujejo in potem uh, skušajo to razložiti drugim. Skoraj da v vseh državah imamo na voljo te programe, te vsebine in uh, proizvajamo različne vsebine, uh, hkrati jih recimo predvajamo 24 in uporaba eh, interneta nam omogoča eh, posredovanje različnih vsebin. To, kar želimo povedati, pa je tudi, da popolnoma upoštevamo moto Evrope združeni v različnosti. In ta različnost se izraža na različne načine številni projekti mladih eh, v Evropi so lahko namenjeni eh, tudi drugim eh, mladim v Evropi in z uporabo tega medija in jezika, ki ga mladi uporabljajo, lahko to tudi dosežemo. Samo še nekaj bi rad dodal. V ponos nam je, da je bil prvi intervju, eurofonike intervju z uh, Davidom Sasoljem, predsednikom Evropskega parlamenta. Ali lahko predvajate še video?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 Thank you very much for coming. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili in seveda čestitke za prvo nagrado, ki ste jo prejeli. Upam, da boste v prihodnosti še tako dobro delali, kakor ste delali do sedaj. Sedaj pa imamo še možno za določena vprašanja. Ja se vem, da smo pred časovnim pritiskom, ampak vseeno najlepše hvala in se čestitke za prvo nagrado. Sicer ste že skoraj odgovorili na vsa moja vprašanja. Zanima me, ali delate in tudi študirate, ali samo študirate, ali ste vsi študentje, Še enkrat čestitke. Alte, e siamo ex studenti. Smo študentje ali nekdani študentje, ki zaključujemo za svojim študijem in ki uh, predajamo štafeto mlajšim. In seveda so si generacije precej blizu. Številni pa lahko tudi ostanemo na univerzi. Jaz sem našel recimo delo na svoji univerzi. Jaz sedaj delam torej na eh, svoji univerzi, na univerzi, kjer sem študiral. Ja, eh. Gospod Smerilja, najlepša hvala. Hvala lepa obema. Hvala za delo, ki ga opravljata, za vse informacije, za neodvisne informacije, za izkušnje, ki ste jih zbrali na številnih italijanskih uh, univerzah. Naj vas eh, spomnim tudi, da gre tukaj za Antonija Megalicija, ki je, eh, tudi za Antonija Megalicija, ki je sodeloval pri tem delu in ki je izgubil svoje življenje v eh, Strasburgu. Tudi v njegovem imenu je potrebno nadaljevati z tem delom. Mislim, da bi lahko storili eh, več. Predstavili smo pilotni projekt in razumeti moramo, kako bi lahko eh, razširili eh, to nagrado in kako bi lahko strukturno izboljšali podporo za eh, eurofoniko. In kako bi lahko vključili tudi druge države. Pri tem pa seveda poskrbeti za upoštevanje vseh eh, lasnosti evropskega programa. Ja, seveda bi rada spomnila na kolege, ki so izgubili življenje oziroma bili poškodovani v napadih v Strasburgu. Um, šlo je za uh, polskega in pa francoskega kolega Eurofonike in ne želimo, uh, da bi bile vse te osebe pozabljene tudi na Antonijo Megalici. Torej, uh, mislim, da moramo poskrbeti za to, da eh, bo to tudi upoštevano v Evropskem parlamentu. To bi bil seveda tragičen dogodek za vse. V tem trenutku pa seveda uh, smo uh, uživali tudi solidarnost številnih drugih uh, univerz. Sodelovanje pa presega samo Evropo kako bi lahko sodelovali, kako bi nam lahko pomagali. Najprej je potrebno uspodbuditi narodn, nacionalne organe za evropsko sodelovanje. In uh, potrebno je zagotoviti tudi sredstva za obiske v drugih državah. Kaj pri tem počnemo mi? Mi ne dobimo javnih sredstev. E, tukaj ni posebnih investicij, nekaj denarja smo dobili od Evropske unije. E, to je bilo na začetku, ampak se potem ni več ponovilo. Ljudje, ki delajo na radiju, morajo za svoja potovanja plačati iz lastnega žepa. E, tako da bi to področje radi bolj razvili. Pri tem nam lahko pomagate, potem lahko razvijate koncept tudi v svoji lastni državi. Kot smo slišali od eh, gospoda Smerilja, tega nismo predstavili kot projekt, ampak eh, gre za problem z jeziki. Ko govorite o medijih v svetu ustvarjalnosti, eh, pogosto ne razumejo vsi tega, da pri eh, radiju gre tudi za ustvarjalno delo, ne gre samo za fizično delo, ampak za kreativni koncept. In po zaslugi naših projektov eh, na področju univerzitetnega radia smo lahko spregovorili o temah, kot so glasba, kino, medicina, izmenjava informacij med državami. E, torej, komunikacije so zelo pomembne. S tem bi zaključila. Hvala. Najlepša hvala za ta pojasnila in seveda v prihodnosti vam želimo ogromno uspeha in sreče. Še enkrat vse čestitke za prvo nagrado. liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nur noch ganz wenig. Dragi colleghi, draghe colleghi, ceris imamo na voljo zelo malo časa. Točka podrasno. Gospa Menčumen je želela nekaj tudi povedati v zvezi s to točko, ki bo še potekala v okviru razprave ob navzočnosti javnosti. Denunciare. Hvala tukaj na tem odboru eh, Kult Evropske unije bi rada upozorila na težko situacijo, ki jo doživljajo univerze v Kataloniji, v Španiji. Rektori eh, in pa drugi, eh, ki delajo na teh javnih univerzah, so se opredelili in uporabili te svoje institucije za politične namene. Pozabili so na to, da so univerze javne ustanove in eh, zdaj ti ljudje tudi podpirajo mlade, ki organizirajo proteste. Na tisoče španskih eh, študentov eh, je tako. Tako trpi zaradi tega, ker ne morejo obiskovati več predavanj zaradi teh protestov. Eh, več kot 800 španskih eh, profesorjev je že upozorilo na to težavno situacijo na katalonskih univerzah. Hvala. Najlepša hvala, seveda to je zelo pomembna zadeva, ampak danes nimamo več dovolj časa, da bi se temu vprašanju posvetili. Bi pa predlagal, da se to vprašanje vključi na sam dnevni red naslednjega sestanka našega odbora. Upam, da se s tem strinjate sedaj. Pa naslednja točka, to je tudi zadnja točka na današnjem dnevnem redu. Moram pa povedati, da bo vse potekalo brez navzočnosti javnosti. Se pravi, vsi tisti, ki ne pripadate Evropskemu parlamentu, prosim, da sedaj zapustite dvorano.